Welcome to this meeting. Uh, point one on the agenda. Uh, Dobrodošli na današnjem sestanku. Torej, prva točka sprejetja dnevnega reda. Se strinjate, da? Dobro. Točka dve. Tolmačenje. Tolmačenje na voljo v vse jezike danes, razen finsko, hrvaško in malteško in eh, naj vas tudi obvestim, da bomo danes popovdne na povabilo gospoda Mana gostili 18 oseb, ki bodo tu v svojstvu obiskovalcev in upam, da bomo res vsi tu, ko bodo prisotni obiskovalci. Točka 3. Potrditev zapisnikov vse 15. marca. Potrjeno, da. Potem pa krk na glasovanje. Prosim, če pripravite glasovalne kartice. Torej, predem začnemo z glasovanjem mislim, da želi gospod Kaza besedo. Ne, vedo? Prav, potem pa gremo kar neposredno na glasovanje. Edini problem je ta, da je še zgodaj, ne moremo začeti glasovati. Vseh članov še ni, moramo počakati do 9.30. Thank you. Shall we go for this? Okay, if we had... Dobro. Če bi začeli ob 9, bi nedvomno bili vsi že tu, ampak dobro. Počakajmo par trenutkov. To pomeni, da bomo počakali tudi z drugimi točkami na dnevnem redu. Začnemo z glasovanjem čez 6 minut. Tako, zdaj pa začenjamo. Upam, da imate vsi glasovalne kartice in tudi glasovalne sezname. Ja, izvolite. Nimam kartice, toliko da veste, bom pa glasovala. Ja, se zgodi. Ampak ne moremo zdaj odlagati glasovanja. Zaradi tega lahko pa greste po kartico, če želite. Tako, zdaj začenjamo z glasovanjem. Najprej glasujemo o naložbah za delovna mesta in rast. Gre za poročilo gospe Jazovetske. Najprej kompromis D. Kompromis uh, D, uh, those Torej, kompromis D, kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejeto. Amandma 23, za. Proti. Vzdržani, sprejeto. Amandma 24, po delih. Prvi del, considers that in vse tja do job creation potential. Kdo je za? Proti? Vzdržani zavrnjeno. In še drugi del, za? Proti? Vzdržani zavrnjeno. Amandma 25 za, proti vzdržani. Sprejeto. Dobro, preverjamo amandma 25 elektronsko. Dva ELS preveč. Še vedno še eden. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis E. Za. Proti. Zdržanje sprejeto. Amandma 31. Za. Proti. Zdržanje sprejeto. Amandma 32 za. Proti. Uzdržanje. Zavrneno. Oziroma preverimo. Preverimo. Glasujte, prosim. EPP je zopet eden preveč. Za. Še vedno ene je les preveč. še vedno en ELS preveč. Zdaj pa bo. In now it's fine, yes. Zavrnjeno. Amandma 33 po delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti vzdržani zavrnjeno. Amandma 34 za proti vzdržani sprejeto. Amandma 35 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis F za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis G za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 43 z ustnim amandmajem ELS. Kdo nasprotuje ustnemu amandmaju? nihče ne nasprotuje. Koliko članov nasprotuje ustnemu amandmaju? No, to je več kot trije. Eh? To torej pomeni, da glasujemo o izvornem besedilu amandmaja, brez ustnega amandmaja ELS. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Amandma 44 za? Proti? Vzdržani? Sprejeto? kompromis H za, proti, vzdržani sprejeto, amandma 50 za, proti, vzdržani sprejeto, amandma 51 za, proti, vzdržani sprejeto, amandma 52 za, proti, vzdržani sprejeto, vzdržani zavrnjeno. Amandma 54 za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 55 za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 56 za, proti, vzdržani. Preverimo, prosim. Amandma 56, preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 57 za, proti, zdržani, sprejeto. Amandma 58 po delih na zahtevo ALS. E Prvi del za, proti, vzdržani sprejeto in še drugi del za, proti, vzdržani. Preveriamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 59 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 60 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis A za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa gremo neposredno na amandma 6. Za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno, ampak preverimo raje. Konec glasovanja. Amandma 7 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Amandma 8 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Amandma 9. To je brezpredmetno, torej kompromis B za, proti, sprejeto kompromis C za proti vzdržani sprejeto. Amandma 18 za proti vzdržani sprejeto. In še končno glasovanje o celotnem predlogu. Ne, ne, poimensko. en ELS preveč. Konec glasovanja. Torej, 39 proti 13. Sprejeto. Hvala lepa. Zdaj pa glasujemo o strategiji EU za enakost eh, med moškimi in ženskami, polite 2015, amandma 1 za, proti, stržani, sprejeto. Amandma 2 za, proti, stržani, sprejeto. Amandma 3 za, proti, stržani, sprejeto. Amandma 4 za, proti, stržani, sprejeto. proti vzdržani. Preverimo, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 5. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Dobro, preverimo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Z enim glasom večine. Zdaj pa amandma 14 za proti vzdržani. Zavrnjeno. Preverjamo amandma 14. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 15 za. A tu je še ustni amandma, kot vidite. Še enkrat, torej amandma 15 za. Proti vzdržani. Sprejeto. Amandma 16 za. Proti vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis A za, proti, vzdržani sprejeto. Amendma 25 za, proti, vzdržani sprejeto. Amendma 26 za, proti, vzdržani sprejeto. Amendma Preverjamo, preverjamo med 26, izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 27. Podelih na zahtevo Alde. Prvi del. Za. Proti vzdržani zavrnjeno. Drugi del za, proti, vzdržani zavrnjeno. Preverjamo drugi del amendmaja 27, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis B. nekateri asistenti pravijo, preverimo, ampak tega ne smete, to lahko počno samo poslanci. Tako da prosim. Ja, kot poslanec ni problema, lahko, ampak tudi asistentje usklikajo, da je treba preveriti. Dobro, gremo naprej, kompromis B za proti vzdržani sprejeto. Kompromis C za proti vzdržani sprejeto. Amandma 39 za proti vzdržani zavrnjeno. Preverjamo amandma 39. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis D za, proti, vzdržani sprejeto. amanma 56 za, proti, stržani, zavrnjeno. Amanma 59 za, proti, stržani, zavrnjeno. Kompromis E za, proti, stržani, sprejeto kompromis F za proti zdržani. Sprejeto. Amandma 74 za proti zdržani. Zavrnjeno. amandma 76 za, proti, stržani, sprejeto. Kompromis M za, proti, stržani, preverimo kompromis M. Glasujemo. En je les preveč. še vedno, zdaj pa je v redu, konec glasovanja, zavrnjeno. Amandma 78 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis G za, proti. Kdo je za, proti, zdržani sprejeto. Amandma 90 za, proti, zdržani zavrnjeno. Kompromis H za, proti, zdržani sprejeto. amandma 92 za, proti, stržani zavrnjeno, kompromis 1, oziroma i, kompromis i za, proti, stržani sprejeto, amandma 95 za, proti, stržani zavrnjeno, kompromis j za, proti, proti stržani sprejeto. Amandma 108 za proti stržani. Preverimo, prosim. Glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 108 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo 108, dobro, glasujte. Konec glasovanja. Zavrnemo. Amandma 109 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo 109. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 110 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis K za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis L za, proti, vzdržani sprejeto amandma 112 za, proti, stržani. Preverimo, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj glasujemo o osnotku mnenja z izglasovanimi amantmaji. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Prejeto 38 glasov za 6 proti 9 državnih. Zdaj pa glasujemo o spremembi uredbe o Evropskem socialnem skladu. In sicer pobuda za zaposlovanje mladih. Great. Yeah. Uh, we'll start with the... Uh, Tako, začnimo z uvodno izjavo 1A za, proti, stržani, zavrnjeno. Potem imamo 2 za, proti, stržani, zavrnjeno. Amandma 3 za, proti, vzdržanje zavrljeno amandma 4 za proti vzdržanje zavrnjeno. Amandma 5 za proti vzdržanje zavrnjeno. Amandma 7 za proti vzdržanje zavrnjeno in še glasovanje o osnutku poročila z glasovanimi spremembami. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 50 za 2 proti. Zdaj glasujemo še o osnutku zakonodajne resolucije. Glasujte, prosim. izpred glasovanja. Sprejeto 50 proti 2. In še glasovanje. Glede na to, da ne bo trialoga, pa moramo vendar iz postopkovnih razlogov glasovati za eh, sklep o začetek pogajanj s svetom. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejetost. Oh. We had some problems with the Očitno smo imeli težavo z gumbi tule gor, tako da moramo ponoviti. Ponoviti moramo glasovanje o osnutku zakonodajne resolucije sem prav razumela, da. In sicer poimensko. Glasujte. En ELS preveč. Dobro, da so številke prave, konec glasovanja. Tako, zdaj pa je v redu. Isti rezultat.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 Okay, colleague, we are a little bit. Prav, kolegi, malce bolj zgodni smo, oziroma smo prej prišli do te točke na dnevnem redu, ampak prav, kar nadaljujmo. Sedma točka na dnevnem redu vzpostavitev konkurenčnega trga dela EU za 21. stoletje, usklajevanje znanja in spretnosti s povpraševanjem in zaposlitvenimi možnostmi kot način reševanja iz krize. Besedo dajem kar poročevalki Martini Dlabajovi. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, in pozdravljeni v tej novi funkciji na mestu predsedujoče. Zelo sem zadovoljna, da lahko predstavim svoje prvo poročilo na lastno pobudo v tem odboru in počaščena sem, da ste mi to vlogo zaupali. Tudi sama bi se najprej iskreno zahvalila poročevalcem v senci, ki so mi pomagali pri pripravi tega osnutka od eh, začetka naprej. Imeli smo kar nekaj sestankov, razpravljali smo o tem, katere so glavne prednostne naloge za vsako politično skupino. Vesela sem, da nam je to uspelo in se še enkrat zahvaljujem vsem. Ko sem prvič postala poslanka v Evropskem parlamentu lani, mi je postalo jasno, kaj mora biti naša prednostna naloga v tem sklicu parlamenta in posebej v našem odboru. Treba je zagotoviti konkurenčen trg dela po celotni Evropski uniji. Konkurenčen trg dela v Evropski uniji, ki bo zmožen prestati izzive ki so se pojavili po koncu gospodarske in finančne krize, premagati pomankljivosti, zagotoviti ustrezne sposobnosti in znanja ter zagotoviti vse življensko učenje in usposabljanje ter karjerno svetovanje. Gre za trg dela, na katerem bi se izvedle ustrezne reforme na podlagi najboljših praks v celotni Evropski uniji in kjer bi se posebna pozornost namenila mladim ter ogroženim delavcem. Šlo bi za trg dela, ki bi bil pripravljen na spremembe in ki bi nagradil tiste, ki so odločeni in dovolj ambiciozni eh, za iskanje delovnega mesta. To bi bil tudi trg dela, ki bi zagotovil zadostna jamstva za tiste, ki so eh, aktivni, ki so neaktivni oziroma ki potrebujejo posebno pomoč, da bi se lahko vrnili na delo. V Evropi se soočamo z alarmantnimi stopnjami brezposelnosti, posebej brezposelnosti mladih. Gre pa tudi za dejstvo, da se soočamo s približno 3 milijoni praznih delovnih mest po celotni Evropi. Zato je treba strateško predvideti prihodnje spretnosti in znanja ter tesnejšo povezavo med izobraževalnimi ustanovami in trgom dela že od mladih let naprej. Sama osebno menim, da je treba spodbujati ljudi da se lotijo podjetniških dejavnosti, zagotoviti, da se take spretnosti poučujejo tudi v šolah ter okrepiti poklicno šolanje in usposabljanje ter, ter v celoti izkoristiti mobilnost delovne sile v Evropski uniji. Vse to sem v svoje poročilo vključila, ker na ta vprašanja gledam kot na najbolj odločilna in najbolj nujna. hkrati pa sem to poskušala omejiti na čim manj besed, saj poročila na lastno pobudo ne smejo biti predolga. Vključila sem tudi številne zahteve poročevalcev v senci, ki so jih predstavili na našem prvem sestanku. Pripravljena sem na sodelovanje z vsemi poslanci in poslankami, ter na to, da bi vključila še kakšne pomembne zadeve v poročilo. Pripričana sem, da bomo vključili tiste vprašanja, ki se navezujejo na socialno varstvo in na tiste, eh, ki so usmerjeni na ogrožene dele trga dela, posebej eh, tistih, ki so premalo kvalificirani, na zelena delovna mesta, digitalizacijo, potne liste, spretnosti in znanje in tako naprej. Gre za zelo pomembno poročilo, kjer moramo sodelovati vsi, celoten odbor, ter si ogledati vse pomembne vidike tega kompleksnega vprašanja. Hvala še enkrat vsem. Veselim se vaših pripomb, komentarjev, priporočil tako da lahko vsi kar najbolje služimo našim državljanom. Hvala, gospod predsedujoča. Hvala poročevalki, zdaj pa dajem besedo poročevalcem v senci. Gospa Danuta Jaslovecka, izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa. Naj na začetku čestitam Martini za tako dobro pripravljen dokument pa tudi sekretarjatu našega odbora za organizacijo obiska na Danskem. To je bila zares dobra lekcija, kako bi lahko vsi izkoristili primere najboljših praks, kar smo si lahko vsi ogledali. Vesela sem, da je tudi Martina izkoristila obisk na Danskem pri pripravi svojega poročila. Zdi se mi, da je osnutek poročila odlična izhodiščna točka za zelo pomembno eh, razpravo o izzivih na področju spretnosti in kvalifikacij na trgu dela. Še posebej, ko gre za usklajevanje spretnosti in potreb na trgu dela. ELS podpira tista ključna opredeljena področja, ki so navedena v poročilu, da se lahko vzpostavi konkurenčen trg dela ter da se uskladijo spretnosti in kvalifikacije s potrebami na trgu. Gre torej za ambiciozne reforme na trgu dela, podporo za vse življensko učenje, za brezposelne, pa tudi zapolnitev tistih vrzeli, kjer zaposlenih ni dovolj, ter olajšanje mladim najti prvo zaposlitev. Gre tudi za podporo Eh, delavcem ter ukrepom, ki so namenjeni podpori MSP-ju. Omenjajo se tudi družinska podjetja ter poučevanje podjetništva v šolah. Gre torej za poučevanje tako imenovanih mehkih spretnosti, ki jih na trgu dela tako zelo pogrešamo. Prav tako bi vas opozorila na nekaj vprašanj, ki jih bom naslovila v predlogi sprememb skupine ELS. Reforme bi morale zadevati ne le trg dela, temveč tudi socialne politike. Po moji oceni je treba evropski socialni model prilagoditi trenutnim zahtevam in popraševanju na trgu dela. Potrebujemo sisteme, s katerimi bomo aktivirali ljudi in uslužbence opremili z instrumenti, s katerimi se bodo lahko prilagodili na nejnihno spremenjajoče se razmere na trgu dela. Temu se ne da izogniti. Kot politiki sicer nimamo vpliva na spremembe in globalno gospodarstvo, a prej kot pripravimo evropsko družbo na takšne spremembe, bolj odpornejša naša družba bo in boljša bo konkurenčnost Evrope na globalni ravni. Prav tako je treba podpreti vzpostavitev instrumentov, s katerimi lahko predvidimo in spremljamo potrebo po spretnostih in kvalifikacijah ter prihajajoče trende na trgu dela. Takšni instrumenti že obstajajo in se uporabljajo na danske. Mislim, da ta primer moramo izkoristiti. lokalno zbrani podatki bodo pomembni pri reformi izobraževalnih sistemov in pri, izobražva, pri razvoju ustreznega usposabljanja tistih, ki jim grozi brezposelnost. Tu so navedeni tudi dualni sistemi ter dobre prakse, ki jih morajo države članice upoštevati. Seveda pa je treba ohraniti v mislih, da to niso rešitve za vse težave povsod po Evropi, vse države članice morajo to ustrezno prilagoditi svojim situacijam. Prav tako je treba povprašati delodajalce, katere spretnosti potrebuje. Potrebujemo bolj usposobljene poklicne svetovalce. Nekatere države članice sploh nimajo storitev svetovanja, kar na to zelo oteži zagotoviti aktivnost eh, delojemalcev na trgu dela. Posebej za MSP je potrebujemo spodbude da bodo začeli ti ulagati v usposabljanje svojih zaposlenih. To je še posebej pomembno za, tudi za družinska podjetja. Z usposabljanjem bomo podjetjem omogočili, da rastejo trajnostno ter da se ohranijo ustrezne ravni konkurenčnosti. Prav tako bi vas opozorila na potrebo, da se izobražujo in usposabljajo učitelji eh, glede konkurenčnosti in digitalizacije. Martini bi se še enkrat zahvalila za pripravljen dokument in veselim se na prihodnje sodelovanje. Thank you very much, uh, and I now pass on the floor. Hvala lepa. Zdaj dajem besedo Juti Steinhoff, predstavnici SND. Uh, naša predstavnica, gospa Agnes, se danes ni mogla odležiti sestanka, tako da jo nadomeščam. Uh, poročeval, ki se zahvaljuje, mislim, da je poročilo dobro zastavljeno, vendar pa po našem mnenju manjka nekaj ključnih ugotovitev. Fokus poročila je na delojemalcih, vendar pa manjka opis trenutnega trga dela in izzivov, s katerimi se vsi soočamo zaradi vedno večje fleksibilizacije. V poročilu bi morali upoštevati tudi tako popraševanje kot ponudbo. Pozdravljamo pomen eh, praktikantov, vendar pa je treba zagotoviti, da gre za kakovostne scheme vajencev in pripravnikov. Zdi se mi, da bi bilo treba izpost, še posebej izpostaviti izzive, ki se pričakujejo pri digitalni revoluciji. saj bi lahko izgubili posebej v srednjem sloju veliko delovnih mest. Zato bi bilo treba zagotoviti izobraževanje na tem področju ter upoštevati hiter tehnološki razvoj. Ter to, da bi lahko takšne storitve hitro nadomestili z robotiziranim delom. Zato se tu pojavlja grožnja polarizacije trga dela. Po eni strani imamo torej zelo visoko delovna mesta, zelo, kjer so potrebne zelo visoke kvalifikacije in so plače visoke, na drugi strani pa, zelo, pa delovna mesta, kjer so plače zelo nizke in so situacije prekerne. V vsakem primeru pa je treba vključiti tudi predpostavke, kako se bo vse skupaj razvijalo v prihodnje, te razmisliti, kako zagotoviti delovna mesta tudi za manj kvalificirane v prihodnosti in to ne more biti le odgovornost tistih, ki jih to zadeva. Tu morajo tudi delodajalci pokazati svojo odgovornost in ulagati v nadaljne izobraževanje in usposabljanje. Tako da je treba spodbujati koncepte, kot je vse življensko učenje. Gre za to, da bodo delovna mesta primerno oblikovana in prelagojena tej situaciji. Mi iz skupine S in D bomo gotovo predložili kar nekaj predlogov sprememb pri tem poročilu na področjih, ki sem jih pravkar navedla. Hvala. Thank you. Thank you Hvala lepa. Gospa McIntyre, zdaj na vrsti, izvolite. Thank you very much. Najlepša hvala, predsedujoča. Najprej bi zares čestitala Marcini, poročevalki za to poročilo. Mislim, da je opravila izvrstno delo. Poročilo je zares celovito in pokriva številne vidike, zato to zares cenim. Gre za področje, ki ga sama zares intenzivno spremljam in si želim, da bi se ta odbor, odbor z njim ukvarjal. Mislim, da je zajela najrazličnejše vidike in to na zelo celovit način. Posredovali bomo nekaj predlogov sprememb, s katerimi bomo še izboljšali in podprli veliko tistega, kar je že napisano. Mislim, da lahko naprimer vključimo to, da bi program Erasmus razširili na mlade podjetnike. Mislim, da je ta schema pomagala številnim mladim pridobiti potrebne spretnosti in znanja, da lahko, začnejo svojimi, da lahko vzpostavijo svoje lastna podjetja. To je nekaj, kar je treba podpreti v tem poročilu in kar je že omenjeno, sama pa bi to sporočilo še okrepila. Mislim, da je treba tudi izboljšati eh, spretnosti, kot so spretnosti vodenja, upravljanja in finančne sposobnosti mladih, da jih opremimo za prihodnost. Te da lahko tudi sami postanejo delodajalci, ne samo delojemalci in lahko ustanavljajo svoja nova podjetja ter izkoristijo nov trg, vključno z inovacijami, do katerih bo prišlo v prihodnosti. Prav tako bi želela povdariti sodoben trend, ko se podjetja in storitve ponovno vračajo v Evropo. To namreč pomeni odlične možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest. Mislim, da imamo zdaj edinstveno priložnost v Evropi, da ta proces še pospešimo in opogumimo vse ter pokažemo, da potrebne spretnosti so. Vemo, da obstaja velika neusklenost med spretnostmi in dejanskimi potrebami in to je Martina ustrezno izpostavila v tem poročilu, a če lahko predvidimo spretnosti, ki bodo potrebne in Bodo podjetja zagotovila, da nova delovna mesta bodo, potem lahko močno pripomoremo stanju na trenutnem trgu dela. Izjemno se veselim nadaljnih sestankov poročevalcev v senci, pripričana sem, da bodo konstruktivni ter da bomo lahko podprli to odlično poročilo. Hvala. Thank you very much. Hvala lepa, gospod McIntyre. Zdaj pa dajem besedo gospe Lopez iz Gue. so Mrs. Lupes. Gospe Lupes ni v dvorani. Jo kdo nadomešča? Izvrzguje? Sim znati. Ne, zdi se, da ne. Potem pa gremo naprej. EFDD. Ne, se upravičujem, zelene sem preskočila. Se upravičujem, ni bilo namenoma. Besedo dajem Terju Rajntkeju iz Zelenih. Oziroma Terju Rajntke iz Zelenih. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi sama bi se zahvalila poročevalki za osnutek poročila. Mislim, da se naša skupina zares strinja, da gre za temo, ki jo moramo obravnavati, posebej v tem trenutku in posebej, ko se soočamo s situacijo po krizi. To je zares ključnega pomena. Imam pa nekaj splošnih pripomp. Eh, ali moj mikrofon dela? Dela, prav. Tako, najprej nekaj splošnih pripomb, preden izpostavim še nekaj podrobnosti in naših predlogov sprememb. Mislim, da je ena izmed nalog, ki jih ima Evropska unija, ta, da vzpostavi trg dela, ki zares služi potrebam državljanov. Tudi sama imam še vedno občutek, da je to včasih nekoliko obrnjeno in da zahtevamo od ljudi, da se prilagodijo potrebam na trgu dela. Zdi se mi, da je treba opogumiti ljudi, posebej, ko govorimo o spretnostih in izobraževanju. Mi, zeleni, namreč menimo naslednje. Če bomo državljane postavili v središče, jih opogumili in jim dali notranjo motivacijo, da bodo postali aktivni na trgu dela, bo to bistveno prispevalo k socialni dobrobiti, pa tudi eh, gospodarski ustrezni situaciji v Evropski uniji. To bi bilo nekaj, kar bi si mi želeli vključiti v splošno sporočilo tega poročila. Če si zdaj ogledamo situacijo, s katero se soočamo v Evropski uniji, mislim, da lahko opazimo številne študije, ki so bile že izvedene glede brezposobnosti mladih. Ne gre torej, torej le za neujemanje spretnosti in povpraševanja, s katerim se trenutno soočamo zelo pogosto, gre za pomankanje kakovostne zaposlitve. Ne more biti torej naš cilj v takšni situaciji, da vzpostavljamo prekar, prekerna delovna mesta, posebej za mlade in jih eh, vrtimo v neskončnih krogih pripravništva in vajeništva. Moramo zagotoviti ustrezna delovna mesta z ustrezno dolgoročno perspektivo na trgu dela. Kot sem rekla, zagotavljanje spretnosti za mlade je nekaj nujno pomembnega v takšni situaciji. Hkrati pa menim, da moramo še vedno stremeti k visokokakovostnemu izobraževanju, s čimer bomo dali priložnost mladim da razvijajo tudi svojo osebnost in da imamo izobraževalni sistem, ki je eh, svoboden, daje prostor in ne gleda le na potrebe na trgu dela, temveč tudi na potrebe posameznikov. Zdaj pa še nekaj točk, ki bi jih mi želeli posebej izpostaviti v poročilu. In nekaj, kar se nam zdi še posebej pomembno, ko gre za poklicno svetovanje. Ne sme biti le poklicnega svetova, profesionalnega poklicnega svetovanja treba je zagotoviti tudi svetovanje med vrstniki, med študenti, da si lahko tisti v izobraževalnem sistemu pomagajo med seboj. Prav tako bi želeli povdariti vlogo neformalnega izobraževanja, ko si recimo ogledamo zagotavljanje spretnosti. Področja, odkudar mladi črpajo svoje spretnosti, gre zelo pogosto za neformalno za izobraževanje. In to je lahko podlega za uspešno kariero na trgu dela, zato bi to želeli še bolj poudariti. Tako da bi bilo treba zagotavljati neformalno izobraževanje tako za mlade, kot tudi za vse druge državljane Evropske unije. Še ena izmed stvari, ki jo želimo poudariti, je ta, da bi morali organizacije tistih v izobraževalnem sistemu morali vzpostaviti tako, da bodo usmerjene v prihodnost ter da se jih bo vedno vključevalo pri sprejemanju odločitev. Ko namreč oblikujemo izobraževalni sistem, je treba nujno vključiti tudi učence, dijake in študente, s čimer bomo bistveno pripomogli k razvoju njihovih spretnosti. Pa še nekaj, kar je bilo že omenjeno. Ko opažamo primere dobrih praks, recimo pri vajeništvu, eh, je primer dualni sistem poklicnega izobraževanja. Treba je tako upoštevati raznolikost, ki jo imamo v Evropski uniji in to je lahko zelo dobra priložnost za povečanje stabilnosti našega trga dela, posebej v času krize in tako lahko tudi zagotovimo ljudem praktične izkušnje, istočasno pa tudi kakovostno izobraževanje. Tako da bi morali razmisliti, kako to podpreti tudi na ravni Evropske unije. Hvala. Hvala zelenim. Zdaj pa dajem besedo ESDD, gospa Tatjana, izvolite. Hvala lepa. Najprej hvala Martini za to poročilo, predvsem za namen, ki ga ta zasleduje. Mislim, da gre za to, da se reši eden največjih problemov, s katerimi se danes soočamo, sicer brezposlovost. Mm, ne vem zdaj, ali je izboljšanje usposobljenosti je res način za boj proti krizi. To vsekakor lahko pripomore k stvarem, ampak eh, kriza izhaja iz popolnoma drugih vzrokov. Zelo pogosto se ukvarjamo z reševanjem posledic, ne pa vzrokov vseh problemov. In zato se bojim, da obstaja nevarnost, da bomo sicer opravili odlično delo, ampak eh, rezultati na koncu bodo nekoliko nedorečeni. Kar zadeva samo, same podrobnosti tega predloga, vsekakor eh, ga pozdravljamo in ga bomo poskušali tudi sooblikovati in izboljšati, koliko se le da. No, glede tega bi podarila, da ko se izboljšuje usposobljenost, dostop do trga dela in tako naprej. Vse to so zelo pozitivne spodbude, ampak po mojem mnenju bi morali dati podarek tudi na določena druga pomembna vprašanja. Naprimer, mi veliko govorimo o mm, mobilnosti delavcev znotraj EU. Ta je dejansko na nizki stopnji, ampak po mojem mnenju, če že je nizka ta stopnja mobilnosti, to ni zgolj iz tehničnih razlogov, da ljudje ne znajo jezikov, da ljudje ne poznajo tujih trgov dela. Ne, mobilnost delavcev ni obveznost, ampak izbira, svobodna izbira državljana. Zdaj, mi smo na ravni kulturne razvitosti, kjer pač mobilnost delovne sile še ni ne vem kako cenjena. Eh, ja, mladi brez težav gredo iz juga Italije delati na sever Nemčije, kjer je več potreb po delovnih mestih. Zakaj torej ne skušamo reševati teh internih neravnovesij v Evropi. Da vidimo, zakaj prihaja do eh, tako nizkih stopenj brezposobnosti v nekaterih državah in tako visokih v drugih. Ali to bi dejansko predstavljalo integracijo Evrope, tisti pravi koncept Evrope. Kajti mi, euroskeptiki, zato predlagamo, da iščemo rešitve za to, da se odpravijo te razlike med državami. Tako da jaz ne vem, ali bomo s temi uh, s tem poročilom lahko reševali tudi to vrstno problematiko, ampak mislim pa vendar, da moramo začeti resno razmišljati o tem. Torej, da ne rešujemo zgolj posledic eh, združevanja, ki je verjetno napaka od samega začetka. No, na tej podlagi pa naj tudi dodam, da je tu veliko zelo pomembnih in dobrih točk v tem poročilu, še posebej tisto, kar je zapisano o malih in srednje velikih podjetjih. Naj spomnim, to so eh, še vedno osrčje našega gospodarstva v številnih eh, državah, posamično pa tudi v Evropi kot celoti. Pomen pomoči, ki jo nudimo MSPM, tudi iz vedika kulturne rasti, torej z resničnim svetovanjem, z resnično pozornostjo, ki jo namenjamo ne le eh, svetovanju, ampak tudi pomoči, ki se zagotavlja. Vse to mislim, da je pomembno, če hočemo zagotoviti napredek na tem področju. Pomembno je tudi, da damo velik podarek na podarek zelenemu gospodarstvu. Po mojem mnenju je tudi to treba sem vključiti, kajti kjer se le da, mislim, da bi bilo pomembno začeti s podbujanjem delovnih mest na tem področju. To je torej še ena zadeva, ki bi jo rada izpostavila. Delo in stopne zaposlenosti lahko izboljšamo, ampak treba je ustvarjati povpraševanje po delavcih. To je tisto, kar je treba ustvarjati konec koncev bo vedno nekdo, ki ne bo imel službe, ker pač dela ni. Hvala. Thank you very much. Najlepša hvala e SDD in poročevalcem v senci. Nekaj poslancev je prosilo za besedo, vendar pa preden zaključimo seznamom govornikov, bi poimenovala tiste, ki so prosili za besedo. EPP, it is uh, Madam Millen uh, and it is Mr. Gutierrez from SND, Madam uh, Morin-Chiatier from EPP as well and uh, Mr. Chambon, uh, Cambon from, uh, from uh, the ALDE. Um, and before I close the list... Preden zaključimo seznamom, oziroma preden zapremo seznam govornikov, me zanima, ali bi želel še kdo drug besedo. Če ne, Dajem besedo kar gospe Fontenje iz Jeles. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej bi želela čestitati poročevalki Martini za ta osnutek poročila, ki je zelo uravnotežen eh, in eh, zelo dober. Povsem se strinjam z njenimi zaključki, da si je treba prizadevati za čim večjo mobilnost eh, in tudi za izmenjavo dobrih praks. Še vedno pa ostajajo nekatere stvari nedorečene, zlasti ko govorimo o mobilnosti, to je ključni del tega poročila. Ena izmed možnosti, ki obstaja, je, da se spodbuja vzajemno priznavanje diplom med državami članicami, kar bo olajšalo iskanje zaposlitve, kajti zaenkrat. Uh, obstajajo še prevelika razhajanja med državami članicami pri vzajemnem priznavanju diplom. Evropa si v svojem produktivnem modelu prizadeva za odličnost in to zahteva visoko kvalificirano delovno silo. To pa mora biti uravnoteženo. Konkretno govorim o španskem primeru. V zadnjih letih je namreč prišlo do prevelik velike razlike med eh, mladimi, ki so zelo visoko kvalificirani in pa drugimi, ki nimajo praktično nobenih kvalifikacij. Zato si je treba prizadevati tudi za srednje kvalificirane delavce. Kajti sicer bomo imeli mlade, ki ne bodo izpolnjevali pogojev za deločeno delo, po eni strani, po drugi strani pa bodo drugi mladi previsoko kvalificirani. Torej, to predstavlja veliko zaskrbljenost za te mlade. Zato mislim, da je treba podpreti kolege, ki so to že omenili. Treba je priznati tudi dodano vrednost um, te vrste usposabljanja in na ta način bomo lahko zagotovili tudi, da bo to bolj privlačno za naše mlade. Povsem se strinjam tudi s tem, da se je treba soočiti z vprašanjem zapuščanja podeželja in tudi zato, da je treba dati ustrezno ulogo tudi ruralnim oziroma podeželskim pristojnostim in kompetencam. Ja, dobro bi bilo, če bi vzpostavili tudi veliko bolj eh, lokalno in regionalno upletenost v lokalno-regionalno gospodarstvo. Najlepša hvala. Naslednja je gospa Milin. Merci, madame. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Torej, še enkrat eh, je prišlo od tega, da obravnavamo zelo resne zadeve. Po 50 letih eh, gradnje Evropske unije mislim, da ne bi smeli biti še tako na začetku, kajti potrebujemo program 22. stoletja in ne 20. stoletja. Na področju medicine je to zelo resna zadeva, se pravi, prvi del možganov, prednji del možganov omogoča, da govorimo zelo zanimive reči, Zadnji del možganov pa nam preprečuje, da bi to uresničili. Torej za milijone mladih, ki so brezposelni oziroma ki živijo v zelo težkih okoliščinah, naše besede ne pomenijo veliko, dokler ne bodo imeli možnosti za zaposlitev. Kot je bilo rečeno, obstajajo velike razlike med regijami v Evropi, med eh, različnimi sektorji. In eh, če se osredotočimo na MSP, ugotovimo, da eh, so ta podjetja tista, ki lahko najhitreje ponudijo zaposlitev. In tu razpolagamo z mehanizmom, ki je zelo dober in ki obstaja v Franciji na regionalni in lokalni ravni in sicer gre za um, kvalificirano delo, ki je organizirano na lokalni ravni in uh, ki omogoča kratkotrajna usposabljanja, enoletna ali največ dvoletna, kar omogoča nizkokvalificiranim osebam, da imajo dostop do delovnih mest. Na ta način se jim omogoči lokalno delo in to bogati tudi eh, lokalni trg dela in na ta način uh, se omogoči tem osebam dostop do delovnega mesta in mislim, da je to mehanizem, ki bi bil tudi za Evropo povsem zanimiv. To je mehanizem, ki ni del mikrogospodarstva, temveč ki bi bil koristen za uh, celotni trg dela v Evropi. Najlepša hvala. Gospod Gutjeras iz SND Zdenovrsti. Ja, se je presidenta. Hvala lepa, predsedujoča. Hvala lepa tudi Martini za ta osnutek poročila. Torej, mislim, da lahko na tej osnovi zelo dobro delamo in eh, Martinin način dela je dober v tem smislu, da spodbuja eh, kompromise in reforme. Mislim, da moramo dobro oceniti trenutni trg dela v Evropski uniji, zato da se lahko ustrezno odzovemo na vse izzive, ki jih ta predstavlja. Gospodarska eh, kriza je seveda še poglobila že obstoječe, um, obstoječe razlike med državami, med regijami. To je tudi poročevalka izpostavila v svojem poročilu. Kriza je poglobila tudi razlike med eh, poklicnimi kvalifikacijami, ki obstaja na trgu dela. Imamo po eni strani preniske kvalifikacije, po drugi strani pa imamo previsoko kvalificirane delavce, ki nimajo dela, ki bi bil ki bi ustrezalo njihovim kvalifikacijam oziroma ne dobijo ustrezne plače za to delo treba je torej zagotoviti mobilnost med državami članicami, kot je bilo rečeno. Istočasno pa mislim, da imamo tu poročilo, ki mora biti zelo ambiciozno, kajti trenutno je evropski trg dela zaznamovan s temi velikimi razlikami in naša obveznost je, da si prizadevamo za premustitev teh razlik, torej eh, Kot rečeno, ta trg dela je treba oceniti. To ugotavljamo, da je glavni problem v kvalifikacijah. Res je, da Evropska komisija pravi, da bomo do leta 2020 um, vzpostavili cele vrste mehanizmov za eh, delovna mesta, ki bodo zahtevale visoke kvalifikacije, torej to bomo dosegli s celo vrsto različnih eh, usposabljanj, izobraževanj, vojnih eh, usposabljanj, vse življenjske učenja in tako dalje. Ampak istočasno pa imamo še vedno problem, ki je naslednji. Ne gre samo za to, da se po eni strani Eh, združuje ponudbo in pa vpraševanje, ampak eh, treba je tudi vzpostaviti ustrezne izobraževalne programe, ki se bodo ustrezno odzivali na potrebe. Tu ne gre za neposredno povezavo med eh, univerzami in podjetji, naprimer malo se upošteva v sedanjem usposabljanju uh, in izobraževanju, kakšne bodo potrebe v prihodnosti, kakšne bodo delovna mesta čez 10, 15, 20 let. Torej, to bi moralo biti bolj povezano. Treba je razmišljati o prihodnosti. Delovna mesta v prihodnosti v posameznih sektorjih eh, morajo biti vključeni v razmišljanje o in oblikovanje izobraževalnih programov danes. Kar se tiče tega, kar pravi poročevalka v svojem poročilu, naj povem, da tu ne gre zgolj za eh, reforme trga delovne sile, temveč eh, je treba doseči tudi določeno decentralizacijo na notranji ravni, treba je doseči večjo konkurenčnost eh, trga dela, pa tudi naših gospodarstv. In v nekaterih državah ugotavljamo, da je situacija tako resna, da so eh, realne plače samo 20 eh, odstotkov dejanskih plač v Grčiji, v eh, Španiji, naprimer v Italiji, torej tam imamo plače 1200 evrov. Torej, če želimo biti konkurenčni, moramo biti konkurenčni z, s tem, da bomo imeli boljšo produktivnost, boljši uh, proizvodni sistem, ne pa niže plače, do česar je privedla ta gospodarska kriza. Torej, kot rečeno, treba je izboljšati kakovost delovnih mest. 90 odstotkov delovnih mest, ki se ustvarjajo, so nizko kakovostna delovna mesta. In za ljudi, ki so visoko izobraženi, ki so kvalificirani, eh, velja, da jim je treba ponuditi ustrezna delovna mesta. Za 8 milijonov pogodb v Evropski eh, uniji velja, da so se pogoji izboljš, iz, poslabšali. Imamo 20 eh, odstotkov eh, pogodb, kjer ljudje delajo cele dneve s tem, da so uradno zaposleni za polovični ali tričetrtinski delovni čas. Poleg tega je tudi vedno več pogodb, ki so pogodbe po urah. Torej danes eh, v Evropski uniji 10 odstotkov delavcev živi pod pragom revščine. Torej vse to so težave, s katerimi se moramo soočiti. Potrebujemo dobro analizo delovnega trga, zato da lahko ponudimo rešitve. Kot rečeno, sam sem zelo zadovoljen s tem poročilom, s tem osnutkom poročila. Mislim, da dobro izpostavlja probleme in mislim, da lahko z Martino zelo dobro delamo in poskušali bomo ponuditi tudi predloge sprememb za to, da eh, se bo lahko iskalo ustrezne rešitve, torej ne samo za danes, temveč tudi za prihodnost in za zaščito evropskega socialnega modela. Najlepša hvala. Gospa Moran Šartje iz ELS, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kot eh, veliko kolegov je to zelo pomembna tema. Naša kolegica Martina je naredila, pripravila osnutek poročila, ki je zelo zanimiv in na tej osnovi lahko delamo naprej. Torej, kakšna je eh, situacija, na katero se moramo odzvati? in kaj je treba ponovno uvesti kot eh, nek previdnostni ukrep. Torej, nahajamo se v situaciji, kjer se na masivni način razvija ta piramida dela. Torej, baza izgineva, torej 15 eh, odstotkov osnovnih eh, del delovnih mest za nizko kvalificirane delavce bo eh, izginilo do leta 2020. Po drugi strani pa na drugi strani piramide se bo pojavilo 15 odstotkov delovnih mest za najbolj kvalificirane. To pomeni, da mora celotna piramida biti ponovno uh, razmišljena, kajti vse se bo spremenilo. In prvi sklep je ta, da ta razvoj ne more izhajati samo iz nekega osnovnega usposabljanja. Tu sploh ne gre za eh, vse življensko usposabljanje, naprimer zato, ker to obdobje, ki ga potrebujemo, je veliko daljše potrebujemo večjo odzivnost. Druga točka. Pri tem razvoju zadev pa 82 odstotkov delovnih mest ustvarjajo MSP. E. Torej, MSP e so tisti, ki imajo največje težave pri tem, da bi omogočili dodatno usposabljanje za svoje delavce. Torej, jasno je, da imamo to, tu konflikt med po eni strani potrebo po izobraževanju in usposabljanju, po drugi strani pa časom, ki je na voljo. Torej, to je razlog za to, da ne glede na to, kaj slišimo o pomembnosti vseživljenskega učenja in tako dalje, je treba istočasno tudi validirati in priznati izkušnje. Treba je priznati tudi neformalne izkušnje, ki so pridobljene zunaj delovnega mesta kajti te predstavljajo zelo pomembne vzvode za to, da mladi ženske lahko napredujejo v svoji karieri. Kajti na ta način eh, lahko napredujejo veliko hitreje, če se upoštevajo tudi kompetence, ki so pridebljene zunaj delovnega mesta. In to je zelo pomembno. In, uh, tudi delo, naprimer v združenjih in tako dalje, je nekaj, kar mora biti vključeno v življenje pis in kar morajo tudi eh, delodajalci upoštevati. In tretja točka. Nahajamo se v obdobju masivne brezposelnosti mladih in če ne bomo priznali kompetenc in pa izkušenj, potem bodo ti mladi vedno izključeni iz trga dela. Tu je treba vključiti tretjo razsežnost in to bi bilo pomembno vključiti v to poročilo in sicer gre za razsežnost zmogljivosti. Kaj ti mladi imajo te eh, kapacitete in te lahko Eh, vključijo in prinesejo tudi v svoje delo. Se pravi, gre za eh, usposabljanje, izobraževanje in za priznanje tudi kapacitet in pa eh, zunanjih izkušenj. Kaj ti sicer bomo vse čas razlikovali med tistimi, ki so zaposleni in ki jim grozi, da bodo delovno mesto izgubili, če se ne bo upoštevalo njihovih kompetenc in po drugi strani mladimi, eh, ki še nimajo dela. Torej, zame je to zelo pomembno, kaj ti vidimo, da kriza in pa politike, ki so uh, bile uh, uvajene, so še bolj um, oslabile uh, mlade. Torej, eh, slišim eh, kolegico, ki govori o tem francoskem eh, mehanizmu. Upam, gospa, da ste glasovali za ta mehanizem pobude za zaposlovanje mladih, kajti s temi poročili in s temi eh, glasovanji lahko zagotovimo sredstva, ki jih daje Evropska unija za to. Eh, Gospod Šambon, hvala lepa, gospa predsedujoča. Res je, da je delo, ki ga je upravila kolegica Martina, zelo dobro ampak tega smo že navajeni. Ampak to poročilo se mi zdi pa še posebej dobro. Kar pa bi prosil je, da se upoštevajo te odlične ideje, ki so bile tu izražene, zlasti tiste, ki jih je povedala eh, kolegica zelenih v zvezi z neformalnim usposabljanjem, glede na to, da je to uh, resnično eh, zelo eh, ne. Eh, zelo velik vir um, bogatstva bi se to moralo upoštevali. Tudi to, kar je povedala kolegica FDD e v zvezi z mobilnostjo, se mi zdi pomembno. In tudi španski kolegi so podali uh, dobre prispevke. Torej, želel bi ustrajati na tem, da je zelo pomembno to, da se osredotočimo na nekaj, kajti sedaj zahtevamo veliko preveč eh, stvari, naprimer eh, skupni evropski trg dela ne obstaja in ne bo obstajal, obstaja eh, evropski socialni model, ampak trg dela pa je veliko preveč tehnična zadeva, da bi lahko obstajala na evropski ravni. To je pristojnost države, to je lastno v vsaki državi in tudi eh, različni kulturni vplivi so tu pomembni in jih je treba upoštevati. Torej lahko eh, upoštevamo model odnosov eh, na delovnem mestu, konkurenčnosti in tako dalje. To vse lahko upoštevamo. In treba je tudi predvideti eh, razmerje med ponudbo in popraševanjem in pa zmogljivosti, ki bo do prihodnosti potrebne. Zelo veliko je bilo uloženega v predvidevanje krize, v predvidevanje tega, kaj se bo zgodilo z trgom dela in tu vam lahko predlagam zelo eh, veliko del, ki so bila pripravljena eh, tako naprimer eh, v socialnem in gospodarskem odboru, kot tudi v okviru Dublinske konvencije. V vsakem primeru pa velja to, da je ta svet tako kompleksen in tako hitro se spreminja, da je zelo težko karkoli predvideti. Druga točka, ki bi jo omenil, pa je ta, da smo sedaj v zelo hudi krizi zaposlovanja. Ne gre samo za brezposelnost mladih, temveč za brezposelnost nasploh. In tu se ne smemo zanašati na neko uh, utopijo o tem, kaj bi si želeli v prihodnosti, uh, neko uh, idealno socialno družbo, kjer bodo vsi zaposleni eh, srečni, zaposleni, izobraženi in tako dalje. Ne, treba se osredotočiti na to, da se pokrije osnovne potrebe. Trg dela ima svoja pravila delovanja, vsaka država na to lahko ponudi svojo rešitev, naprimer v nekaterih državah eh, imamo te vrste pogodbe drugo od druge. V Španiji je situacija drugačna kot v Nemčiji, nekje si prizadevamo za doživljensko učenje in tako dalje. Ampak to je tudi zato, ker je situacija v Nemčiji precej drugačna od eh, situacije na jugu Evrope, kjer imamo eh, druge vrste podjetij, ki ustvarjajo eh, dodano vrednost. Treba je omogočiti tudi naložbe torej v ta človeški kapital, v usposabljanje, v izobraževanje. Ampak v eh, gospodarstvu, ki temelji na eh, storitvah, eh, pa je situacija malce drugačna. Naprimer, če gre za turistične storitve, potem je treba zagotoviti to, kar bi tudi za nas moralo biti zelo pomembno in to je ustrezno izobraževanje. Mislim, da je napačno to, da se poskuša uh, iskati eno rešitev za vse. Potrebujemo ločeno poročilo, uh, ki bo obravnavalo vprašanje izobraževanja, usposabljanja. In tega ne smemo obravnavati niti iz vidika neke utopije, niti iz vidika neke utvare, da bo eno samo poročilo to lahko rešilo. Imamo trg dela, ki je eh, sedaj v veliko veliko bolj razvit, kot je bil prej, ampak še vedno se mora soočati s temi velikimi težavami, zlasti s težavami, ki so povezano z brezposelnostjo, zlasti v Južni Evropi. Na to se je treba odzvati na praktičen račin. Izobraževanje je seveda potrebno, ampak to je dolgoročno rešitev. Prav tako tudi politike vključevanja, te je treba takoj uh, uresničiti, kajti sicer bomo izgubili celo generacijo. In pa realizem. Nikoli še nismo imeli gospodarstva, ki bi temeljilo samo na uh, zdravnikih, odvetnikih in tako dalje. Potrebujemo vse poklice. sedaj imamo osebe, ki so neizobražene, ki so v zelo prekarni situaciji eh, in na te se je treba osredotočiti. Imamo zelo velika razhajanja med različnimi kvalifikacijami, imamo delavce, ki so nekvalificirani in te je treba ponovno vključiti v družbo. Kajti sicer to ne bo mogoče, ne bo mogoče uh, samo dati uh, Eh, denarja projektom, ki se osredotočajo na eh, visoko kvalificirana delovna mesta, ampak to ni eh, dovolj. Mislim, da se je treba osredotočiti ne samo za dolgoročne cilje, temveč tudi za na kratkoročne cilje. Na jugu Evrope imamo milijone mladih, ki niso vključeni, žal, in ki nimajo možnosti, da bi se vključili eh, s pomočjo neke univerzitetne eh, izobrazbe. Hvala lepa, Martin. Thank you very much. Thank you very much. Hvala lepa, spoštovani kolegi. Predem dam besedo poročevalki, bi prosila komisijo, da poda svoj prispevek. Komisija, prosim. Hvala lepa za to priložnost. Poročilo eh, počrtuje zelo veliko izzivov in težav, ki jih poznamo in eh, ta razprava jih je še nekaj dodala. Eh, želeli bi tu prepoznati pomembnost mm, vzajemnega priznavanja diplom, pa tudi eh, priznavanja formalnega in neformalnega usposabljanja in izobraževanja. Torej, to je bilo že vse preizraženo. Naj povem, da eh, države Evropske unije že delajo na tem, da bi prilagodile nacionalne sisteme eh, tem mm, načelom, tudi validacije priznavanja Eh, neformalnega vzpostavljanja izobraževanja in kompetenc eh, do leta 2018. To bi bilo zelo koristno za vse. Eh, praktični predlog je torej, da se ta mm, izobraževalni okvir sprejme in pa tudi, da se sprejme to priznavanje neformalne izobraževanja, torej to je točka 22, pa tudi programi Erasmus. Hvala lepa komisiji. Sedaj pa dajem besedo ponovno poročevalki. Martina, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Ali imamo tri ure na voljo? Tri minute? Dobro. Torej do enajstih imamo čas, torej tri minute imate, ne tri ure. Ja, zelo sem vesela, da je prišlo do te razprave. Veseli me tudi, da eh, ta resen problem jemljete resno. Torej, zelo sem vesela, da je prišlo do te razprave. Kot rečeno, imam celo vrsto zapiskov, samo nekaj jih bom omenila na kratko. Torej, Denuta, hvala lepa, da ste omenili eh, Dansko, torej misijo na Dansko. Naj povem, da je bilo to počrtano v več državah članicah, torej vedno govorimo o dobrih praksah, ampak. Eh, bolj redko pa jih uporabljamo. Torej, hvala, da ste to podprli. Hvala tudi, da ste podprli mobilnost in vse, kar je zapisano v poročilu. Upam, da bo poročilo samo še boljše na podlagi vaših prispevkov. Veseli me tudi, da ste omenili usposabljanje učiteljev. To je ta povezava med šolami in pa industrijo, kajti včasih. Eh, industrija ugotavlja pri novih zaposlenih, da te osebe niso ustrezno izobražene, da šole ne učijo tega, kar potrebuje industrija. Hvala tudi, da ste omenili vajeništvo, pripravništvo in kakovost eh, tega in eh, veselim se že vaših predlogov sprememb. Želela bi počrtati samo nekaj. V svoje poročilo sem veliko govorila tudi o poklicnem usposabljanju, um, o ročnih veščinah torej, in o tehničnem usposabljanju. Torej, strinjam se z vami, ne gre zgolj za visoko kvalificirane delavce, temveč tudi za tiste, ki imajo eh, tehnične in ročne veščine cenim tudi vaše izkušnje na tem področju in zato eh, še posebej rada prisluhnim vašim izkušnjam. Hvala tudi, da ste omenili torej, eh, veščine mladih, eh, inovacije, nove trge in tudi to, da ste. Da, omen, da ste omenili torej posamezne sektorje v Evropi. Zelo mi je bilo všeč tudi nekaj, kar ste povedali in to bom uporabila. Se pravi, da se je treba pogledati ne samo potrebe podjetij, temveč tudi potrebe posameznikov in eh, to mi je zelo všeč in s tem se strinjam. Vrla italijano. Tiziana, hvala za tvoje pripombe. Seveda se strinjam, da so tu tudi določeni drugi vzroki krize, o katerih tu ne govorimo. Uh, ampak eh, to, kar tu predlagamo, lahko pomaga pri rešitvah eh, posledic krize. Uh, če damo primer Nemčije. Nemčija je pred desetimi leti začela s strukturnimi reformami in danes so stopni brezposobnosti v Nemčiji najnižje, tako da res so nujne to vrstne institucionalne strukturne reforme. Bi pa s teboj še več spregovorila o mobilnosti znotraj EU, e kajti zanima me, tudi vaše stališče, stališče držav kot je Italija, kajti mobilnost delovcev je ena od zadev, ki mora biti možnost za vse državljane. Ne obveznost, ampak možnost. Tako da hvala za to. Hvala lepa za vse ostale prispevke. Vsi so bili zelo koristni. Ne bom vseh prebrala, ampak želela bi povedati samo to, da je. Ena izmed glavnih omejitev tudi pri tej razpravi je ta, da nimamo dovolj časa in eh, v poročilu pa nismo imeli dovolj prostora. Res je bilo zelo težko vse zapisati na treh straneh eh, in upam, da bomo z amadmaji in kompromisi prišli do zelo dolgega poročila in da bomo lahko vključili vse, kar se nam zdi potrebno in pomembno. Omenila bi še to da imamo tudi eh, mnenje odbora za kulturo, ki je zelo zanimivo, torej to, tu imamo še nek drug vidik, torej z vidika eh, odbora za kulturo. Eh, rok za vlogo amandmajem je 5. maj ob 12. in imeli bomo tudi sestanek Porčevalcev v Senci, kjer bomo razpravljali o amandmajih. Torej še enkrat eh, hvala lepa sekretarjatu. Eh, zelo prijetno je bilo z vami delati in veselim se tudi za nadaljne sodelovanje in za predloge sprememb eh, poslancev. Hvala. Um, hvala poročevalcem, oziroma poročeval Ki in poročevalcem v Senci. Imeli smo celo pol ure več za to razpravo, ker začeli smo pol ure prej kot namenjeno imeli ste eno uro za razpravo, namesto samo pol ure. No, naj vas opozorim na roke. Imamo rok za nadmaja, 5. maja, opovdne. Poročilo naj bi sprejeli v odboru 15. junija. Hvala lepa. Tako, zdaj pa gremo kar takoj na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer točka 8 promocija oziroma pospeševanje podjetništva mladih prek izobraževanja in usposabljanja. Gre za prvo obravnavo osnutka mnenja. Eh, gre za sicer poročilo, ki je v pristojnosti odbora Kult. Besedo pa kar takoj predajam poročevalki gospe Žitnanski. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Ja, v bistvu se bom eh, tu držala ključne tematike, tako kot pri prejšnjem poročilu kolegice Dlabajove. Nekateri komentarji bodo nedvomno isti kot pri prejšnji temi, ampak gre za tematiko, ki je tako zelo pomembna, da si vsekakor zasluži ločena pozornost. usposabljanje, izobraževanje, formalno, vseživljenjsko in tako naprej. Vse to so pomembne stvari za to, da lahko ljudje postanejo ne le delojemalci, ampak celo delodajalci. Pri pripravi tega mnenja sem poskušala upoštevati dva glavna vidika. Prvi je naslednji. Praktične izkušnje je potrebno vključiti v proces izobraževanja. Imamo države članice, ki so tu omenjene, ki jim gre to bolje od rok, naprimer Nemčija, Nizozemska, so pa države, ki tu izkazujejo pomembne pomankljivosti. Imamo ljudi, ki vstopajo na trg dela brez ustreznih eh, izkušenj, ne vedo, kakšne možnosti imajo, ne vedo, kako ustanoviti eh, podjetje, če želijo. Tako da izgubljamo veliko potencijala, ne le v smislu izgube BDP-ja, ampak tudi v smislu izgube novih inovativnih idej. Druga zadeva, ki mi je prišla na misel ob eh, razmišljanju o tem poročilu, pa je naslednja. Podjetništvo eh, ne sme temeljiti zgolj na tako imenovanih eh, zdravih pripadnikih našega prebivalstva, ampak tudi tistih, ki so bolj ranljivi, eh, bodi si zelo mladi, ljudje z invalidnostmi, tisti, ki so kakorkoli odrinjeni na rob trga dela. V vsakem primeru menim, da je vključevanje teh ljudi na trg dela nekaj, kar predstavlja ogromen potencial in tudi izboljšuje njihovo kakovost dela. Evropska unija ponuja celo vrsto inštrumentov, kako torej, te ljudi spraviti na trg dela in na državah članicah zdaj je, da eh, bolje in učinkovito delajo. V tej smeri. Pomembno je, da ljudi obveščamo o teh programih. In če države članice prebivalstva ne obveščajo ustrezno, zanemarjajo svoje obveznosti. imamo poslovneže, ki poskušajo pomagati mladim vstopiti na trg dela, imamo kontaktne točke v državah članicah, ampak kljub vsemu žal ogromno mladih nikakor ne pozna različnih možnosti. Na Slovaškem, na primer, je raven informiranosti zelo nizka. Mladi ne vedo, kako se ustanovi podjetje. Obstaja ogromno načinov, kako podpirati inovacije, ampak pogosto ljudje niti malo ne poznajo teh možnosti. Tako da mislim, da je treba vršiti pritisk na države članice, da se bodo razmere izboljšale. Seveda se o tem lahko pogovarjamo na dolgo in široko, lahko komisijo pozivamo k pripravi schem in programov, ampak pomembno je, da morda uporabimo inštrumente, ki jih že imamo v državah članicah. Pogovarjati se moramo z učitelji, z najrepečišimi deležniki, zato da se izkoristijo tiste inštrumente, ki so že na voljo. No in še zadnji poziv morda. Skupaj eh, s kolegi soporočevalci, ko smo pripravili to mnenje, smo se ukvarjali predvsem s problemom, da se preveč nagibamo v smer izobraževanja, manj pa v smer zaposlovanja, kar je tudi pristojnost našega odbora. Tako da bi prosila kolege, če se morda lahko nekoliko bolj tudi osredotočijo na vprašanje zaposlovanja, kar je pomembna pristojnost našega odbora. Gre za pomembno tematiko. Martinin dokument je odličen dokument, tudi ta nam bo pomagal pri pripravi te tematike. Pomembno je, da mladi pridobijo izkušnje, da pridobijo znanje in veščine, da lahko začnejo s svojim poslom. In pomembno je, da mladi eh, diplomanti ne le predstavljajo dobre delo jemalce, delovce, ampak morda nekaj dni tudi odlične delodajalce. Hvala lepa poročevalki. Preden odprem razpravo, pa bi besedo dala še poročevalcem v senci. Najprej Tom van de Kindelar iz ELS. Eh, e Hvala lepa, gospod predsedujoča. Bom govoril nizozemsko. Popolnoma se strinjam s poročevalko, da gre tu za izredno pomembno temo. Imeli smo že priložnost govoriti o tem pri drugih poročilih in eh, vemo, da je to pomembna tema. Eh, škoda, da nimamo več časa za to razpravo, ampak v vsakem primeru me veseli, da lahko vsaj nekoliko o tem spregovorimo. Mislim, da je to eh, poročilo odlična osnova za nadaljne delo. Jutri tudi organiziram kosilo na katerem bom predstavil ta osnutek mladim podjetnikom iz moje regije. Kajti zdi se mi pomembno, da tematike predstavljamo ljudem, ki delajo na terenu. Uložil bom eh, tudi nekaj amandmajev. Mm, najprej v prvem odstavku mislim, da je treba dati večji podarek na to, da je potrebno razvijati podjetništvo med mladimi, tudi kot eh, način boja proti revščini. Seveda se strinjam s poročevalko, da moramo iti tudi dlje od tega. Treba je spodbujati podjetništvo že od samega začetka šolanja. Na ta način je, se bo spodbujal občutek podjetništva pri vseh mladih. Kajti, kot je bilo rečeno, bistveno premalo mladih eh, ima dostop do sveta podjetništva. Zdi se mi tudi podjet, pod, pomembno, da damo več možnosti za usposabljanje da, hmm, za tako imenovane študente podjetnike, da torej lahko združujejo hmm, izobraževanje z svojo poslovno dejavnostjo. V Belgiji, na primer, imamo kar nekaj univerz, ki je uspešno uvedlo ta status študenta, podjetnika. Potem eh, glede propadlih eh, podjetij. Pogosto rečemo, ja, ta in ta je imel podjetje, podjetje propadlo in ne dobi druge priložnosti. Ampak eh, mladi se pogosto raje odločajo za mm, delo v obliki mm, delovnega mesta, kjer so pač zaposleni nekje, ne pa da so sami podjetniki in to je treba, mislim, da spremeniti. Hvala lepa, Juta Steinrock SD. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Naš poročevalec v eh, senci ima žal pomemben sestanek doma, zato ga tu nadomeščam. Poročevalki se zahvaljuje za to dobro poročilo, za številne pravilne točke, ki jih izpostavlja. Strinja se s poročevalko, da mlada generacija lahko požene, pože izjemno korist uh, od uh, podjetništva. Ena stvar pa, ki je meni in tudi poročevalcu v senci nejasna. In sicer v osnutku govorite, v odstavku o socialnem podjetništvu, da je potrebno te okvirne pogoje poenostaviti, ampak ravno ta povezava nam tu ni najbolj jasna. Nam lahko morda tu stvari nekoliko bolj razjasnite. Pomembno je torej, da se spodbuja podjetništvo mladih gospod eh, Pavel bo uložil tudi nekaj amandmajev. Med drugim naj bi tudi v EU nekoliko bolj razjasnili vlogo EU pri mladih podjetnikih, namesto da se vedno to prelaga na države članice. Prav tako je pomembno, da imamo sisteme socialnega zavarovanja in socialne varnosti za mlade podjetnike, da torej v primeru neuspeha vendarle imajo neko stopnjo varnosti. In to velja tudi za mikrokredite, kajti tu v primeru neuspeha obstaja nevarnost doživljenjske zadolženosti in tu moramo najti neko stopnjo gotovosti, kajti to nedvomno je eden od načinov, zakaj, eden od razlogov, zakaj se številni mladi ne odločajo za podjetništvo, kajti nevarnost neuspeha je nekaj, kar jih potem spremlja celo življenje. Tako da moramo storiti bistveno več za to, da se ognemo tveganjem, kajti prepogosto nam eh, evropejcem očitajo ravno to. Mislim, da je to pomembna tema in mislim, da bomo na koncu eh, koncev dobili zelo dobro poročilo. Hvala. Hvala. Besedo predajem poročevalku ki je v senci za skupino Alde. Bom potem še enkrat prosila za besedo, morda eh, vam bo kasneje že šlo z mojim prejemkom. Torej, hvala za ta osnutek poročila, moram reči, da mi je zelo všeč in ne morem se bolj strinjati, eh, da bi mladi lahko imeli ogromno korist od praktičnih izkušenj v podjetništvu in tudi, da je usposabljanje za podjetništvo zelo zgodaj v življenju ključnega pomena. Sama sem začela svojim prvim podjetjem, ko sem bila stara 17 in imela sem jih 7 potem že zelo zgodaj in to je zelo koristno. Spodbujati mlade pri njihovi lastni gospodarski dejavnosti je ključno ne le, da se jim daje možnost eh, za pridobivanje izkušenj, da se jim daje motivacija, ampak to je pomeno tudi z vidika zmanjšanja stopen brezposobnosti na splošno in da se tudi spodbudi. Uh, evropsko gospodarstvo. Verjetno vas ne bom presenetila, če povem in ponovno povdarjam, da moramo okrepiti sodelovanje med izobraževalnimi ustanovami in eh, podjetji, da bodo mladi imeli izkušnje iz prve roke, da se bodo naučili, kako podjetja delujejo. Države članice bi lahko razvile tudi platforme za komuniciranje na tem področju. Imamo nekaj odličnih primerov in zopet se vračam k najbolj, primerom najboljše prakse. Imamo Eh, številne tekmovanja, študentska tekmovanja podjetništva, kar eh, motivira eh, mlade pri razvoju svojih talentov že zelo zgodaj. Še ena pomembna stvar je mednarodna čezmejna izmenjava izkušenj za mlade. In čezmejno podjetništvo je odličen primer tega. Potem finančno in podjetniško izobraževanje, kar je ključna prioriteta za številne države, vključno z mojo državo. Eh, tudi mi v šolskih učnih načrtih že vključujemo tudi to tematiko in to mislim, da bi morali početi v vseh državah. In še nekaj, kar eh, je po mojem mnenju zelo pomembno, namreč eh, poseben status za ustvarjalne dejavnosti, predvsem med mladimi. To zahteva posebne platforme, za izobraževanje in tudi posebno financiranje. In to je nekaj, kar bi morali morda pobliže pogledati in samo bomo vložili nekaj matmajev v to smer. Torej, hvala še enkrat, odlično poročilo in zelo me veseli, da imamo tu tudi predstavnike odbora za kulturo, Mihajlo eh, Šodrovo, kajti mislim, da moramo zelo tesno sodelovati med našima odboroma pri tej tematiki in zato me zelo veseli na prisotnost. Hvala. Gue, Patrik Lejarik, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Sveda, vse, kar lahko storimo za zaposlovanje mladih, je tudi treba storiti. Tudi, ko gre za to, da se jim pomaga mm, pri tem, da se osamosvojijo kot podjetniki. In to velja tudi za socialno podjetništvo, za visoko tehnologijo ali za podjetja, ki sodelujejo v tako imenovanem tako imenovani okoljski tranziciji. Mislim, da bi bilo pomembno, da zagotovimo tem podjetjem kar se da nizke obrestne mere pri posojilih in da ustvarimo okolje, ki jim bo omogočilo razcvet. Če jim to ne bo uspelo, potem ta podjetja preprosto ne bodo preživela, bodo rentabilna. Druga pripomba. Ne mislim v nasprotju z tem, kar nekateri tu potem trdijo. Ne verjamem torej, da bi takšen projekt lahko rešil problem, ki je izjemnega obsega. Četrtina mladih v Evropi je brez dela, tako da potrebujemo celo vrsto različnih ukrepov, eh, ključni med temi pa mislim, da ne more biti tale. Celo nasprotno, kajti to, kar se zdaj dogaja, uprit mm, takšnim rešitvam je, da smo priča po eni strani tendenci, da se zmanjšujejo zmožnosti javnih služb za izvajanje svojih nalog, torej zapirajo se javne ustanove. E, vse višja je brezposnost in na ta način se celo znotraj podjetij spodbuja podjetništvo. Torej imamo zaposlene v nekem podjetju, ki se jih preoblikuje v samostojne podjetnike, ki konkurirajo lastnim kolegom, opravljajo isti, isto delo, ampak nimajo več statusa zaposlenega za polni delovni čas oziroma za nedoločen čas. Tako da potem tudi nimajo pravic do participacije delovcev in tako naprej. In to je pojav, ki je zelo prisoten v številnih državah, tudi v Franciji. Pomembno je, da sprejemamo pobude, ki pomagajo vsem tistim, ki ne želijo v podjetništvo, da to lažje storijo. Mislim, da ja, jim je treba pomagati, ampak eh, ne smemo pa verjeti, kar tako, da je to tisto, kar bo rešilo vprašanje brezposobnosti, predvsem med mladimi. In zato bi predlagal, da sočasno z razpravo o tovrstnih eh, temah, torej o podjetništvu, da govorimo eh, morda tudi o statusu zaposlenih v EU, kar bi omogočilo morda vsaj to, da delavci ohranjajo svoje pravice, ki jih je vedno manj. Hvala lepa. Besedo dobi poročevalko v senci za zelene, kar ima deli. Hvala, gospa predsedajoče, hvala tudi poročevalki za upravljeno delo. Mislim, da moramo najprej podati naslednjo ugotovitev. Ta ugotovitev je ta, da razmere danes mlade silijo v samostojno podjetništvo, to vidimo v Franciji, v Nemčiji, drugot. In v prvem letu 70 odstotkov teh eh, mladih eh, to podjetje ali dejavnost zapre. Gredo v stečaj. Namreč, pomembno je, da se zavedamo, da mladi, se mlade nekako spodbuja k temu, da ustanavljajo svoje SPE, na ta način izginjajo iz statistike o brezposobnosti, potem pa eh, padejo zopet v socialno nemilost. Tako da, ko govorimo o podjetništvu mladih, moramo razmišljati o novih praksah, novih modelih, ki že delujejo ponekod, kajti podjetja danes niso takšne, kot so bila. Gre za informacijsko tehnologijo, gre za ravnanje z odpadki, gre za krožno gospodarstvo, gre za vprašanje sodelovanja. Eh, skratka, danes smo v dobi gospodarstva mm, na spletu in to je prva stvar, ki mlade na neki projektni ravni popelje v svet podjetništva. Kajti tega ne počno sami, ampak v neki ekipi sodelujejo. V socialnem podjetništvu, v solidarnostnem podjetništvu je veliko zgolj govoričenja, ampak mislim, da je treba res sprožiti neko novo dinamiko, kajti pomembno je, da se ustvarja neka usmeritev, nek smisel, da se ustvarja tudi neka kolektivna e, eh, zavesta, se razvijajo posamezne ozemeljske enote. Pomembno je, da se ustvarjajo delovna mesta, ki jih ni moč kar tako preseliti drugam. Rada bi omenila tudi vprašanje zadrug. Gospa Steinruck je to že omenila. Torej gre za zelo koristne načine tkanja družbenih vezi in na ta način se tudi ozaveščajo naši mladi kot eh, delodajalci in tudi kot potrošniki, kajti danes so zadruge deležne številnih eh, težav ravno zaradi eh, hude konkurence. No in ko govorimo o podjetništvu mladih, moramo govoriti tudi o enakosti. Enakosti s tistimi, ki se odločijo pač za status zaposlenih ki imajo pravico do izobraževanja, ki imajo pravico do mm, spoštovanja eh, delnih pogojev in tako naprej. Vse to mora biti enako za vse. Potem je tu tudi vprašanje svobode gibanja, je, torej mobilnost delavcev. Če mlade spodbujamo k podjetništvu, potem moramo eh, vedeti, da jih treba spodbujati tudi k temu, da lahko to podjetništvo izvajo kjerkoli na naši celini. Naš cilj torej je, da damo mladim vse Eh, možnosti za to, da se lotijo podjetništva. Ampak podjetništvo je enostavno povedano nič drugega kot to, da je potrebno iznajti novo gospodarstvo. Gospodarstvo, ki ne bo temeljilo na dobičku, ampak na solidarnosti. Gre torej za tako imenovano ekonomijo sodelovanja, collaborative economy. In ko mladi danes eh, lansirajo nek projekt, to počnejo ne samo zato, da služijo, ampak zato, da si dajo smisel v življenju. Pomembno je torej, da se zagotovi nova vizija za jutri, ampak pomembno je tudi, da bo prihodnost bolj eh, odgovorna, bolj trajnostna, kot eh, je dan današnji. Tako da je treba jih spodbujati tudi k razvoju socialnih, okoljskih politik v podjetjih. In to se začne že na samem začetku, pri izobraževanju, v šolah. Kajti v šolah danes, ko. Vemo, da je ogromno šol, ki že izobražuje podjetnike jutrišnjega dne. To mislim, da je nekaj, če se ne zavedamo dovolj. In to je nekaj, kar je treba vključiti v šole in eh, zato moramo okrepiti tudi ta vidik. E hvala, EFDD. Gospa Begin, hvala lepa. Hvala poročevalki za mnenje. Tudi jaz kot eh, Martina sem bila podjetnica dolga leta tudi sama sem začela zelo mlada in predvsem sem se v zadnjih desetih letih ukvarjala z svetovanjem MSP-jem za njihov razvoj. No in eh, za podjetništvo so potrebne veščine, tudi tako imenovane mehke veščine, veščine in kompetence, ki jih je pomembno prenašati na mlade, kajti na ta način se bodo lažje spopadali s težavami, s katerimi se soočajo pri teh svojih izbirah seveda. Eh, podjetništvo nosi s seboj priložnosti, ampak tudi številna tveganja. In eh, pogosto se mladi soočajo s prevelikimi težavami in eh, ta podjetja propadajo že v prvih letih življenja. Res je, da so mladi zelo inventivni, Res pa je tudi, da je pomankanje tradicionalnih delovnih mest tudi pogosto tisto, kar mlade sili v podjetništvo, tudi brez kakšne posebne zavesti o tem, kaj to pomeni. Niso torej vsi pripravljeni na ta izziv in zato obstaja tveganje za velike socialne probleme. Eh, pogosto se tu uporablja tudi prihranke staršev za, za takšne podvige. Tako da mislim, da je treba zagotoviti podporo ne le v smislu izobraževanja, ampak tudi nadzora nad eh, umestnimi rezultati poslovanja. Pomembno je namreč pomagati startupom, da uspejo in to na način, da se že na samem začetku odpravijo morebitne težave. Pomembne so tehnične, komercialna, finančna znanja in prepogosto je pri mladih prisotna samo ena od teh eh, komponent. In pomembno je, da se jih eh, postopno spremlja tekom eh, začetka življenja podjetja. Torej, treba govoriti ne le o kulturi podjetništva in tako naprej, ampak mislim, da je treba izvajati tudi resničen coaching, kar zadeva delo podjetnika. Torej, govorimo ne le o izobraževanju, ampak o spodbudah in o strukturnih ukrepih za spremljanje. Strinjam se s poročevalko, ki predlaga spodbude za ustvarjanje podjetij že v okviru izobraževanja. Pomembno je, da se pogleda tudi, kaj se počne na terenu v posameznih državah, eh, da se identificirajo tudi ovire, s katerimi se pogosto soočamo, eh, torej upravne eh, bremena, davčne zahteve in tako naprej, delnopravne zakonodaje, kajti vse to so dejavniki, ki so pogosto ključni za uspeh malih podjetij mala in srednje velika podjetja so gonilna sile Evrope, ampak eh, treba je torej razumeti, da bodo novi mladi podjetniki tudi gonilna sila našega uspeha v prihodnosti. In tega mislim, da se ne zavedamo dovolj. Hvala. Thank you. Thank you very much. Hvala lepa. Zdaj pa imam na seznamu gospod Sander, gospod McIntyre in gospod Šojtrovo. Se upravičujem za napačno izgovorjavo in sprašujem, ali je morda še kdo, ki želi besedo. Preden zaključim seznam. Ne? Potem pa kar izvolite. Merci, madame la présidente. Je voudrais à mon tour remercier. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala poročevalki za odlično delo. Za razvoj podjetništva je nujno, kot so deli kolegi, da se osredotočimo na mlade in to čim prej. To se začne z raznimi eh, praksami, z obiski v podjetjih in mislim, da moramo mladim dati priložnost, eh, nekega celovitega upogleda v to, kaj pomeni podjetje, kako deluje podjetje. Kajti pogosto, ko gredo v neko podjetje za nekaj tednov, celo nekaj tednov na prakso, takrat imajo zelo, zelo ozek eh, upogled v pač tisti sektor, v katerem delajo. Mislim pa, da je pomembno, da se jim zagotovi tudi celovit globalen pogled, da bodo eh, znali imeti drugačen eh, pogled na podjetje. Druga zadeva, ki je pomembna, je vloga, ki jo igrajo različna združenja v državah članicah. Naj omenim eh, konkretno eno, gre za gospodarsko zbornico mladih, gre za združenje mladih podjetnikov, ki omogoča mladim, da razvijajo projekte, projekte za njihovo lokalno, regionalno skupnost in eh, sicer na način, kot da so sami podjetniki ali direktori teh podjetij na ta način razvijajo ta eh, občutek podjetništva. Naj tudi povdarim, kot so dejali mm, kolegi, da je pomembno eh, mentorstvo mladih eh, podjetnikov. Pomembno je, da jih spremljajo drugi podjetniki, ki imajo veliko izkušenj, to je lahko resničen plus gospa Deli je pregovorila o številnih novih podjetjih ali samostojnih podjetnikov, ki zelo hitro zapre svoja vrata. Ampak pokazalo se je, da tisti, ki jih spremljajo mentori leto, dve, eh, bistveno manj pogosto potem eh, končajo z neuspehom. No in v zaključek naj še povem, da je pomembno poenostaviti postopke, Eh, odpraviti upravno breme, birokracijo, kajti to je lahko eh, res odvračilno za mlade. Prav tako moramo podpirati digitalno ekonomijo, ker to je tisto, kar tudi najbolj nagovarja mlade. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa na vrsti gospod McIntyre. Thank you. Hvala. Sama bi se zahvalila Jani in tudi čestitala za zares odlično poročilo. Dobro delo ste opravila. Zanimivo je, koliko podpore je prejelo to poročilo z vseh koncev. To se mi zdi zares opogum, opogumljajoče. To, da lahko kot odbor stopimo in podpremo te ideje. to poročilo in Martinino poročilo sta si podobna in na to moramo gledati z podobnih vidikov. Pomembno pri vsem tem je izobraževanje, kamor je treba vključiti tudi poučevanje podjetništva že v mladih letih. In to vključuje tudi izobraževanje na področju financ. Mladim bi zelo koristilo, če bi dejansko lahko razumeli, kako voditi bilanco, kako razumeti, kaj bilanca sploh pomeni, kaj se tja vključi, ter da se učijo sposobnosti vodenja in upravljanja, da se učijo podjetniških spretnosti ter tega, kako podjetja sploh delujejo in kako se posluje. Mislim, da bi jim s tem zares naredili veliko uslugo, če bi to vključili v sistem izobraževanja. Podpiram to, da se delijo dobre prakse med različnimi državami članicami. Eden izmed primerov iz Združenega kraljestva je sistem, ki se imenuje mlada podjetja. Skupina otrok, pravim otrok v šolah, ampak pravzaprav gre bolj za mlade, za najstnike, 16-17 let stare. Mlada skupina, torej najstniki ustanovijo nekakšno podjetje v okviru šole, ki ga morajo potem registrirati in ustrezno voditi. Na to jim pomagajo mentori iz lokalne skupnosti, mentori iz podjetij v lokalni skupnosti, ki jim pomagajo in jih podpirajo. Na to pa imajo tekmovanje, kjer vsaka šola v tisti regiji vzpostavi takšno podjetje, običajno kaj prodajajo, recimo določene izdelke ali pa ponujajo storitve. In na koncu leta je potem to veliko tekmovanje, velik dogodek, kjer se potem tudi podeljujejo nagrade. Z vsem tem pa se povdari, kakšno je uspešno podjetje ter kakšen užitek pravzaprav to lahko predstavlja, da začneš, da ustanoviš svoje lastno podjetje. Zanimivo je, da smo da je večina izmed nas ustanovila svoje podjetje že pri mladih letih. Sama mislim, da sem bila stara približno 17 ali 18, ko sem ustanovila svoje prvo podjetje, ki je sicer propadlo, vendar pa naslednje, ki sem ga ustanovila nekaj let pozneje, to pa še danes deluje. Iskrene napake niso nič, česar bi se morali sramovati. Običajno se prva majhna podjetja izkažejo za neuspeh, vendar pa je večina izmed današnjih najbolj uspešnih poslovnežev imela določene neuspehe in se soočala z napakami, preden so uspeli, preden so postali uspešni. Veliko izjemno uspešnih podjetnikov danes je začelo enako, z majhnimi podjetji, ko so bili zelo mladi. In mm, spomnite se samo na Elena Sugarja, ki je zdaj Lord Sugar ki je začel s svojim podjetjem Amstrad, začel prodajati izdelke v trgovini, na to pa je požel velik uspeh. Zdaj pa pomaga tudi drugim mladim postati uspešni podjetniki. Mislim, da je pravzaprav zelo razburljivo vzpostaviti, ustva, ustanoviti novo podjetje in s tem bi lahko pritegnili mlade. Po mojih izkušnjah imajo mladi ogromno čudovitih zamisli. In od tega bi pravzaprav lahko imeli korist kot celotna družba. Gre za prave ustvarjalne zamisli in inovacije. Tako da zares toplo podpiram poročilo, zahvaljujem se Jani za upravljeno delo do sedaj in se že veselim nadaljnjega dela. Hvala gospa McIntyre, zdaj pa je na vrsti poročevalka iz odbora Kult, gospa Šojdrova, izvolite. Euh, je voudrais au début remercier à tous mes collègues qui ont euh, pour. Euh, Najprej hvala vsem kolegom za to prvo izmenjavo mnen. Moram reči, da je zelo zanimivo spremljati vašo razpravo. Vaš eh, pristop je bistveno bolj usmerjen v vaše izkušnje s podjetništvom, bolj kot pa Mislim torej, da je vaše poročilo bolj usmerjeno v trg dela in v izboljšanje razmer na trgu dela. V svojem poročilu kot poročevalka za poročilo odbora Eh, kult. Eh, sem pripravila poročilo v, z nekoliko drugačnim naslovom, bom pa zdaj nadaljevala v češčini, ker bo zame lažje. Torej, najprej moram reči, da se strinjam s tem, kar je dejala gospa Žitanska in tudi kar ste eh, dali ostali, kajti to bo resnično obogatilo moje poročilo. Eh, Mene namreč zanima predvsem vse tisto, kar je že bilo storjeno na tem področju, eh, kar počne komisija, kar počne svet in želim nekako združiti vse tiste dokumente, ki spremljajo razmere na tem področju. Torej, to poročilo bo preučilo pristojnosti in kompetence, predvsem podjetniške kompetence. In tu bi odgovorila na to, kar je dejala kolegica skupine zelenih. Omenila je spremembe v sektorju podjetništva, ki je zdaj bistveno bolj kolaborativno usmerjen, usmerjen v nove tehnologije in tako naprej. Mislim, da je potrebno izpostaviti tudi podjetniško izobraževanje. To pomeni kaj? To pomeni, da se mladim pomaga pri doseganju uspeha. To torej pomeni, da mora oseba biti sposobna sodelovati, ne samo delati sama. To pomeni, da mora biti sposobna solidarnosti, da zna razumeti druge Skratka, ne gre za popolnoma neodvisno delo. Gre torej za sposobnost nadaljevanja dela, ne da se kar se skupaj opusti in dvigne roke. Torej, če tudi nekdo morda ni bil čisto uspešen na začetku, mora nadaljevati in eh, izobraževanje za podjetništvo mora ljudem omogočiti, da gredo naprej, da morda poskusijo znova, če je treba. Vse to so izkušnje, ki so ključne za mlade. Eh, mlade je treba navaditi tudi tvegan. No in v našem poročilu odbora za kulturo bomo govorili ravno o teh kompetencah. O tem bomo govorili na ravni primarnega, sekundarnega in terciarnega izobraževanja. V poročilu gospe Žitanske govora o spremembah predvsem v terciarnem izobraževanju. In ključno je, razjasniti, kakšne so pristojnosti komisije na izvršni ravni. Komisija ima pristojnosti koordinacije, finančne podpore in to v vseh državah članicah. Pomembno je, da se spodbujajo najboljše prakse, da se ustvarja tudi nekakšna lestvica držav članic. Vi ste govorili o različnih primerih, primerih uspeha Ampak zaenkrat še vedno ni možnosti za izmenjavo tovrstnih eh, izkušenj. No, naj govorim še o zadevi, ki se imenuje Junior Achievement. To na mednarodni ravni obstaja že skoraj da sto let v šolah in drugot. Obstajajo tudi številni drugi primeri, o katerih ne govorite tu eh, in ki niso dovolj poznani. Skratka, če sklenem, Evropska unija ima možnosti preko Evropske komisije, preko obstoječih programov zagotoviti podporo na ravni izobraževalnih sistemov ravno tej pozitivni afirmaciji, da bodo mladi po šolanju imeli vsa znanja, ki jih potrebujejo za podjetništvo. Pomeno je, da poznajo postopke, da so seznanjeni s podjetniškim gospodarskim okoljem. Torej, pomembno je, da se vaš odbor osredotoče na trg dela, na pogoje za podjetništvo, mi pa bolj na tisto izobraževalno eh, plat. Kajti eh, to je ključnega pomena. Pomembno je, da imajo mladi ustrezne eh, znanja, da se potem odločijo za podjetništvo in da imajo možnosti za to. Torej, hvala še enkrat za vaš prispevek, za zelo zanimive zamisli, ki bodo ključnega pomena tudi pri zaključku našega poročila. Hvala. Najlepša hvala. Preden vrnem besedo poročevalki, bi prosila še komisijo oziroma poprašala komisijo, ali ima kakšna stališča oziroma mnenja, ki bi jih želela deliti tudi z nami. Ja, izvolite. Hvala, hvala predsedujoča. Lahko samo čestitam odboru za osnutek eh, mnenja in tudi za razpravo danes. Vse to je zares zelo relevantno in veselimo se že prihodnih korakov rezultat pa bo gotovo pomemben prispevek na daljemu razvoju na tem področju. Hvala. Hvala. Tako, zdaj pa hitro dajem besedo ponovno poročevalki, ker že malce zamujamo. Izvolite, poročevalka. Istručna, ker že už a, trošku. Hvala lepa, zelo na kratko. Razprava nam je vzela nekoliko več časa, kot smo načrtovali, vendar pa bi se želela toplo zahvaliti vsem, ki ste sodelovali v razpravi. Na vprašanja vam bom odgovorila osebno, ko se bomo srečali pozneje, tako da lahko o njih razpravljamo še malce dlje. Se strinjam, težave glede poznavanja oziroma imetja finančnih spretnosti je nekaj, kar je treba preučiti tudi pri področju kulture. Zelo pogosto se zgodi, da, se prvih, da bi se v prvih mesecih eh, upravljanja podjetja vse skupaj še dalo rešiti, da podjetje ne propade. Seveda pa je tudi druga priložnost nekaj, če se ne smemo zanemariti. Strinjam se s tem, da je treba zmanjšati birokracijo. Veliko mladih podjetnikov se namreč bori s tem. Zato je treba države članice spodbuditi, da bodo bolj pogumne in zmanjšajo birokratske ovire ter ne postavljajo preprek mladim. Raje naj jih spodbujajo. veselim pa se že nadaljnega sodelovanja z vsemi kolegi. Hvala. Hvala, hvala vsem za zelo zanimivo ter pomembno razpravo. Vse naj še spomnim, da je rok za vložitev predlogov sprememb 6. maja ob 12. Zdaj pa lahko nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu številka 9. Dejavnosti in nadzor institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje. Obravnavali bomo 84 dodatnih predlogov sprem, ki so bili predloženi k osnutku eh, mnenja, ki ga je pripravil Jeroen Lenars o IORP, torej o institucijah za poklicno pokojninsko zavarovanje. Spomnim na rešeno splošni pristop sveta z dne 10. decembra lani in ker malce zaostajamo glede na našo časovnico oziroma na naš dnevni red, dajem besedo kar takoj poročevalcu. Jeron, izvoli. Če. Najlepša hvala, predsedujoča. Marca smo imeli dobro in odkrito razpravo o snutku tega mnenja. Vesel sem, da sem prejel kar nekaj podpore strani številnih kolegov, ko gre za splošni pristop k temu mnenju. Splošni pristop se naslanja na osnovno načelo vseh teh institucij, zdaj bom govoril kar IURP. Te institucije imajo predvsem socialni namen, odgovorne so namreč za zagotavljanje prejemkov poklicnega pokojninskega zavarovanja. Nujno je, da se ohrani socialna funkcija ter ta trikotni odnos med delodajalcem, delojemancem in IURPom. To je ključnega pomena in. Zelo sem vesel, da so kolegi pred, podali predloge sprememb, ki to še povdarjajo. Zares menim, da bi moralo več držav članic razmisliti še o dodatnih oziroma dopolnilnih poklicnih pokojninskih zavarovanjih. V številnih državah članicah se pokojninski sistemi soočajo s težavami oziroma s pritiski, ker so bile pokojnine skrajšane, ker se je posegalo v pokojnine zaradi posledic gospodarske in finančne krize. Zaradi načela pay as you go bo prišlo do še dodatnih bremen na države članice. Recimo leta 2008 so štirje zaposleni delali za dva upokojenca, zdaj pa se pričakuje, da, bo eh, da bo sta v prihodnosti delala dva za enega upokojenca, kar bo resen izziv. Zato je treba zamisliti o prihodnosti eh, pokojnin v Evropi in zdaj je čas, da to storimo. Poudariti želim, da poklicna pokojninska zavarovanja morajo biti razvita tako, da se ne postavi pod vprašaj pomen socialne varnosti in pokojninskih zavarovanj na podlagi tema, tega, eh, ker je treba še naprej zagotoviti ustrezno socialno zaščito. Upokojenci morajo biti v središču krepitve evropskega socialnega modela in tu je jasno zapisano tudi v direktivi, kar tudi sam podpiram. Sem pa bil nekoliko presenečen nad določenimi predlogi sprememb, ki ste jih uložili, v katerih nekateri predlagajo, da bi bilo vsem bolje, če bi se omejili izključno na državne pokojnine in da JORPI obstajajo le za korist tistih, ki te institucije upravljajo in vodijo. Takšne namige zavračam. Skupni cilj celotne Evrope je ta, da vsi eh, dostojno živimo v starosti in po vsem Vidno je, da potrebujemo pokojnine tako iz prvega kot iz drugega stebra, da to dosežemo. 84 predlogov sprejem je bilo predloženih, vključno z mojim predlogom, tako da imamo skupaj 165 predlogov, kateri, ki, ki jih moramo še obravnaviti. Veliko predlogov sprememb izboljšuje besedilo in jih zato pozdravljam, bi pa nadalje razpravljal še o nekaterih vprašanjih. Nekaj predlogov sprememb podpira tega, da Iorpom ne bi dovolili ulagati v instrumente, se, s katerimi se ne trguje na reguliranih trgih. Tu moramo biti zelo previdni. Prvič. Nisem prepričan, ali gre za nekaj, o čemer bi se morali odločati na evropski ravni. Treba je preučiti uh, Eh, posamezne nacionalne situacije in skrbno poslovanje v posameznih državah članicah. Treba je previdno razmisliti, kaj bi takšna situacija pomenila za upravičence in višino pokojninskih prejemkov, ki jih bo upokojenec na koncu prejel. Rekel sem že v prvi razpravi, da direktiva ni pravilno usredotočena, morala bi biti zastavljena tako, da spodbuja države članice, da razvijo pokojninske sisteme, ki jim ljudje zaupajo. Upam, da bo ta odbor zagotovil, da se bomo izognili nepotrebnim in odvečnim bremenom. Zato bi želel nekaj predlogov sprememb podrobneje preučiti s kolegi in upam, da bomo zato imeli dovolj časa. Naj zaključim. Zelo pomembno je vzpostaviti pravilno ravnovesje med na eni strani tem, da imamo visoke evropske standarde, ko gre za upravljanje, nadzor, informacije in preglednost. Hkrati pa je treba v celoti razmisliti tudi o tako zelo potrebni fleksibilnosti za države članice, da uspešno izvajajo ti standarde ter jih prilagodijo svojim nacionalnim situacijam. S kolegi bomo razpravljali tudi v Strasburu poskušali pripraviti kompromisne predloge za številne predloge sprememb. Hvala vsem kolegom za prispevke in se že veselim na sodelovanju v prihodnih nekaj tednih. Hvala lepa. Tako nadaljujemo s poročevalci v senci. Prvi je gospod Joakim Šuster iz SND. Dank. Najlepša hvala. Številni predlogi sprememb, ki so bili vloženi, kažejo sicer širok konsens, kar je posledica zelo dobrega dela gospoda Lenaersa. Mislim, da smo v celoti na pravi poti in tudi mi na to gledamo podobno kot on. Prek sodelovanja lahko gotovo dosežemo še določene izboljšave in na koncu še boljši rezultat. Sam pa bi se obrnil na komisijo in vzpostavil tole. Po našem mnenju so pokojninski prejemki socialna storitev in ne finančna storitev. To je ključnega pomena. Zato se je treba osredotočiti na to, kako regulirati te socialne storitve in sam bi se zauzel za to, da ne bi imeli popolne harmonizacije. Nekaj je že treba prepustiti tudi nacionalnim organom treba upoštevati nacionalne situacije. In na eni strani eh, zajeziti evropsko zakonodajo, ki pa je seveda tudi koristna. Veliko zadev uživa splošno podporo, bi pa še povdaril nekaj področji. Gre torej za socialno storitev, zato mora, moramo ohraniti določen nacionalni manevrski prostor. Seveda ne gre za to, da bi vse urejali povsem prostovoljno, treba je že zagotoviti minimalne standarde tudi na tem področju. Ampak gotovo bomo skupaj s poročevalcem eh, dosegli kompromis in vsi se strinjamo, da odvečne birokracije ne sme biti, temveč je treba vse čim bolj tako oklesati, da bo vse zelo kratko in jedrnato. Potem so tu še predpisi glede naložb, kaj vse se lahko uporablja in kaj ne, kako bo s formulacijami tu. Eh, komisija predlaga, da naj bi se lahko uporabljali proizvodi oziroma vrednostni papir, s katerimi se ne trguje na reguliranih trgih oziroma trguje na nereguliranih trgih, tu bi še morali razmisliti, kako bi bilo z nadzorom in državo, izvorno državo članico. ker gre tudi tu za močan povdarek nacionalne zakonodaje. Mi se zauzemamo za to, da se pri nadzoru še posebej upoštevajo predpisi države, tako imenovane države članice, gostitelj oziroma države članice, kjer se izvaja dejavnost. Se pa že veselim nadaljnega sodelovanja in priprave kompromisnih predlogov. Hvala. Thank you very much. Hvala, gospod Šuster. Zdaj pa Ane Gerke iz EKR. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte verehrte Kolleginnen und Kollegen. Spoštovana gospa predsedajoča, spoštovane poslanke in poslanci, gospod Lenars, pri vašem poročilu sem že dejal, podlaga je dobra. Gre za to, da se spodbujajo pokojninski sistemi kot nepogrešljivi ter da je treba v drugem stebru zagotoviti ustrezen pokojninski sistem. Mi in kolegi iz EKR smo posredovali eh, predloge sprememb, ki so predvsem tehnične narave. Gre za to, da se izognemo še obsežnejši birokraciji, da se eh, olajša prejemanje pokojnine in da se raznolikost sistemov v različnih držav članic spoštuje. Naj nakratko opozorim na dvoje. Pravila, ki so prijazna družinam pri pokojninskih zavarovanjih, ko gre za čas vzgoje. To zadeva predvsem matere, pa tudi uh, očete, ki morajo posvetiti določen čas vzgoji otroka. To se ne bi smelo šteti uh, kot nekaj negativnega pri izraču, iz, izračunu višini pokojnine. Pravzaprav bi s tem uh, šli v korist le tistim, ki nimajo otrok, 70 odstotkov uh, Eh, svojih pokojnin pa črpajo iz, tistih, eh, iz prispevkov tistih, ki imajo otroke. Vzgoja je sodobna oblika zakonodajnega suženstva, bi lahko rekel. Torej, pok poklicne pokojnine bi tu morale igrati zgled ter biti prijazne družinam in upoštevati čas, ki je potreben za vzgojo otrok. Drugič, Omenil bi belo knjigo o pokojninah ter predlog Evropske komisije o certifikaciji sistema za eh, proizvod oskrbo oziroma pokojnine starejših mm, v okviru drugega stebra. In še nadaljno birokracijo. Takšno, takšne certifikacije ne bodo koristile, če jih uporabniki ne bodo razumeli. Torej, komplicirani sistemi, na katerih piše pokojnina, morajo tudi vsebovati pokojnino. Če želimo imeti evropski notranji trg, moramo tudi zagotoviti ustrezno delovanje tega trga. Veselim se že na nadaljnje sodelovanje in nadaljnje dobro delo, tako da bomo vsi skupaj lahko prispevali k ustreznim pokojninskim sistemom posod po Evropi. Hvala, gospod Girke. Zdaj pa. Alde Martina. I am speaking. Hvala. Govorim o imenu Marjan Harkin in če mi dovolite, bom samo prebrala njene zapiske o poročilu. Najprej bi se želela zahvaliti poročevalcu za obsežno delo pri tem poročilu. Strinjam se eh, s številnimi predlogi, ki jih je podal. Podpiram njegove poglede glede uporabe delegiranih aktov in mislim, da bodo uporaben instrument. Prav tako podpiram to, da mora biti pravičnost pokojninskih sistem takšna, da bo zadostila minimalnim standardom pri znanju, spretnostih in kvalifikacijah. Ne podpiram pa zamisli, da bi morali zahtevati profesionalne kvalifikacije. Dobro upravljanje je zelo pomembno in to vključuje oceno tvegan, aktuarske metode notranje revizije in nadzor. Dve pripombe imamo v zvezi s tem. Takšna skladnost mora biti sorazmerna z velikostjo, obsegom in naravo pokojninskih schem oziroma sistemov. Drugič, in tu se ne strinjam s poročevalcem, v predlogu sprem 14, 16 in 26 črta veliko podrobnosti, ko gre za specifične zahteve. Naprimer, pri predlogu sprem 14 črta vse predlagane sestavne dele za oceno tveganja. Sicer menim, da je predlog komisije preveč preskriptiven, se mi pa tudi zdi, da bi s črtanjem vseh teh podrobnosti šli predaleč. Morda potrebujemo boljše ravnovesje pri tem. Enako velja tudi za predlog spremembe 16, ko gre za poročanje in pregled izvajanja direktive. In pri predlogu spremembe 26 bi morda potrebovali boljše sodelovanje, kot ga predlaga poročevalec pri eh, sistemih notranjega nadzora. Mislim, da je pristop eh, ena velikost ustreza vsem. Nekaj, kar ni primerno zaradi različnih vrst pokojninskih schem in različnih potreb članov. Podpiram to, da bi morali doseči sporazum glede eh, minimalnih zahtev za pokojninske izkaze, moramo pa dovoliti državam članicam, eh, da same vzpostavijo zahteve glede izkaza pokojninskih prejemkov. Prav tako podpiram bonitetni nadzor, vendar pa mora biti ta sorazmeren. Torej, sedmi predlog spremembe podpiram, ko gre za pokojninske pravice delavcev, ki so bili delno napoteni na delo v drugi državi članici, predlog spremembe 22, o pravici države članice glede prenosa uh, celotne ali dela pokojninske scheme ter večjo fleksibilnost. Torej, podpiram podpiram večino tistega, kar predlaga poročevalec. Podpiram številne predloge sprememb, ki govorijo o ustreznosti pokojninskih sistemov. In še ena pripomba. Nisem prepričana, če pri vseh predlogih spreme postajamo v pristojnosti našega odbora, vendar pa mora to seveda preučiti sekretarjat. Še naprej se veselim sodelovanja s poročevalcem in poročevalci v senci pri tem pomembnem dosegu. Tako pravi Marjan Harkin. Hvala. Hvala, Marcina. Gospa Gonzales iz Gue. Hvala lepa. Najprej bi se zahvalila poročevalcu za upravljeno delo. Ampak zlasti bi se osredotočila na politične vidike in sicer uh, razloge za kaj te pokojnine iz drugega stebra predstavljajo grožnjo. Poročevalec je se zrotočil na pritisk pokojnin na javne finance in sicer po eni strani imamo splošno krizo, po drugi strani pa upravljanje te krize in pritisk, ki ga finančne institucije izvajajo na javni sektor in na javne pravice. Ta pritisk seveda obstaja ampak mislim, da nismo dovolj analizirali razlogov za to in tudi vpliva na druge vrste pokojnin. V Španiji, naprimer, imajo nekatere finančne inštitucije monopol uh, nad uh, hipotekarnimi posojili in uh, sedaj se bo izkazalo, da upravljanje teh pokojninskih skladov bo zaupano prav tem inštitucijam. Evropska zakonodaja je zelo striktna na področju nadzora, na področju spremljanja, izvajanja in Mislim, da kot je povedal poročevalec, je treba okrepiti te eh, javne pokojnine. V Španiji imamo več kot 270 eh, takšnih eh, zasebnih pokojninskih skladov, ki obstajajo že več kot 18 let. In velik del teh skladov ni dobičkonosnih. Enako velja tudi za druge eh, rešitve, ki obstajajo, vključno tudi z podatki, ki jih imamo na voljo. In uh, načinom, kako se lahko te eh, javne eh, pokojnine eh, uporabijo na način, ki je ključen. To so razloge, zakaj ustrajamo pri tem, da morajo javne oblasti zagotavljati gospodarsko situacijo državljanov, ki so dejavni na trgu dela in sistem mora zagotavljati ustrezna sredstva. Thank you. Thank you very much. Hvala lepa. Sedaj pa nadaljujemo z zelenimi. ali je kdo drug prisoten od zelenih, ki lahko prevzame besedo? Ne. Dobro. V tem primeru pa imam prošnjo za besedo gospe McIntyre in zanima me, če želi morda še kdo podati prispevek preden zaprem seznam govorcev. Gospa McIntyre, izvolite. Hvala lepa. Najprej bi se zahvalila poročevalcu za upravljeno delo in tudi za to, kar je povedal v zvezi s predlogi sprememb, ki so bili vloženi. To sama seveda eh, zelo pozdravljam eh, pokojnine drugega stebra, pozdravljam tudi in podpiram tudi tretji stebr. Ampak uh, poročilo je pomembno zato, ker eh, bo za vsako državo na drugačen način pomembno. Naprimer, v Združenem kraljestvu igra to posebno vlogo, kar se kaže tudi v tem, da vse stranke to podpirajo. Torej, moj amandma 132 in pa amandma Šona Simonsa 133 sta si zelo podobna, torej oba podpirava to zelo z veseljem bom tudi amandma eh, Šona 108 podprla, kajti prizadeva si za krepitev odnosov med socialnimi eh, partnerji. To je v Združenem kraljestvu zelo pomembno. V nekaterih svojih predlogih sprememb eh, sem si prizadevala za zmanjšanje stroškov. Uh, zato ker eh, te stroške v končni fazi potencijalni eh, koristnik eh, plača in na to, naprimer, sem v amandmaju 115 zapisala v primeru, da ustrezne varovalke še ne obstajajo. Se pravi, ne želimo podvajati dela in če nekatere varovalke že obstajajo, potem ni potrebno, da to podvajamo. Ocena učinka je pokazala, da bi ta strošek eh, predstavljal 2 do 3 evra na osebo na leto in zato si je Združeno kraljestvo še posebej prizadevalo tudi za to, da se ta prak zniža na, na 0,75 odstotkov. ne bi želela biti predolga. Zelo sem eh, stru, proti amantmaju 130, kaj ti omejuje naložbe v samo tiste instrumente, ki jih jamči država. To je korak eh, nazaj in mislim, da bi to preprečilo pokojninskim schemam v številnih državah, da bi m, mm, lahko investirale v ustrezne instrumente in to je tudi v nasprotju z cili komisije, ki želijo te naložbe spodbujati tudi v korist eh, gospodarstva in zato se močno upiram temu amadmaju. Na to pa me skrbi, zelo skrbi še en predlog spremembe. Ne se opravičujem, o tem sem že govorila, se pravi o poklicnih kvalifikacijah to je predlog spremembe, ki bi lahko privedel do tega, da bodo socialni partnerji izključeni, kajti ne moremo eh, poklicnih eh, kvalifikacij opredeliti na ta način, da bo ta opredelitev izključila velik del ljudi, na katere se nanaša. In na to še amandma 137, prav tako šonov, tudi tega podpiram. Prepričana sem, da bomo vsaj na nacionalni ravni tu zelo usklajeni. In hvala lepa poročevalcu za upravljeno delo, poskušali vam bomo pomagati pri tem, da bo rezultat čim boljši. Hvala lepa, gospa McIntyre. Gospod Simon, ne vem, če lahko še kaj dodate oziroma eh, ali boste to reševali bilateralno, kakorkoli že imate besedo, gospod Simon. Hvala lepa. Čestitke poročevalcu in poročevalcem v sencu in vsem za to visoko raven konsenza, kar vedno pozdravljamo. Ne bom govoril o predlogih sprememb, ki sem jih sam uložil. Omenil bi samo nekaj v zvezi z amandmajem poročevalca 8, eh, ki vključuje skupino strokovnjakov na visoki ravni, eh, ki bo proučila politike na področju pokojnin. Zlasti bi želel predlagati, da bi ta skupina proučila izključevanje ljudi iz teh pokojninskih schem zaradi novih oblik dela. Naprimer, um, učitelji, ki nadomeščajo druge učitelje, ki so zaposleni samo za kratek čas, se pravi, to niso učitelji, ki imajo svoj razred um, in ki na ta način niso vključeni v uh, v strukturo šole, temveč samo nadomeščajo odsotne učitelje. Torej, te so prej zaposlovali šole in lokalne oblasti, sedaj pa jih zaposlujejo posebne agencije za rekrutiranje učiteljev. Se pravi, še vedno upravljajo identično delo kot prej, delajo s svojimi kolegi, nobene razlike ni med enimi in drugimi razen te, da so te agencije izključene iz eh, pokojninskih schem. Se pravi, ti učitelji ne morejo biti člani pokojninskih schem za učitelje, kajti članstvo pogojuje delodajalec in ne dejavnost zaposlenega. In to eh, ni pravično, ni v interesu družbe, niti učiteljev in eh, zato bi želel, da si ta visoka skupina oziroma skupina strokovnjakov na visoki ravni to bolj podrobno pogleda. Ne gre zgolj za učitelje, temveč eh, nasploh eh, za izključevanje ljudi iz pokojninskih schem zaradi um, novih oblik dela. Hvala lepa, gospod Simon. Preden dam besedo poročevalcu, bi prosila komisijo za njen prispevek. Izvolite hvala predsedujoča. Zelo nakratko, ko sem prisluhnil tej razpravi, eh, sem oblikoval tri točke. Torej, prvič, ne želimo se umešavati v eh, socialne sporazume, ne želimo uh, se umešavati v način, kako je članstvo v pokojninskih schemah opredeljeno, kakšni so pogoji, eh, kaj se dogaja z plačanim dopustom in tako dalje. Torej, eh, to uh, ni v naši pristojnosti. Ampak, kar želimo zagotoviti pa je, da če je bilo nekemu koristniku nekaj obljubljeno, da se te obljube tudi spoštujejo. Torej, mislim, da uh, tu ni napetosti med finančnimi trgi in pa socialnimi odgovornostmi. To se nam zdi dober primer, kako finančni trgi lahko služijo ciljem eh, socialne dobrobiti, kajti gre za um, investicije, dobičke iz investicij. Ti morajo biti uh, eh, uleženi v uh, Eh, kapitalske trge, zato da je lahko dobiček čim pomembnejši. To so lahko državne obveznosti, lahko pa so tudi drugi vrednostni papiri. Ne gre tu za inštrumente, v katere se eh, sredstva naložijo, temveč zato, da morajo ljudje razumeli, kakšni so profili teh instrumentov, kakšni so do, potencijalni dobički, kakšne so tveganja in tako dalje. Na ta način bomo lahko okrepili uh, upravljanje in pa preglednost. In ne nazadnje, v tej direktivi se ne izražamo glede tega, ali so eh, socialni eh, sistemi primernejši oziroma določene scheme primernejše od drugih. Gre za to, da eh, je bolje, če se diversificira sredstva, torej v različna pokojninske sklade in uh, zato bi mi želeli ta aspekt razširiti in ne omejevati. Hvala lepa komisiji, sedaj pa dajem besedo poročevalcu, izvolite. Ja, hvala lepa. Hvala vsem kolegom, ki ste podali prispevke. Vidim, da se v veliki meri strinjamo glede tega, kam naj, eh, katerim ciljem naj ta, to poročilo sledi in mislim, da bo naše sodelovanje v prihodnih eh, tednih uspešno. Torej, zelo eh, podpiram tudi eh, delo institucij, Eh, na področju poklicnega poklicnega zavarovanja in tako dalje. Strenjam se tudi s tem, da ne smemo iskati ene rešitve za vse, treba je upoštevati tudi razlike med državami članicami, naj si bodo zgodovinske, kulturne razlike, um, ki so pogojevali oblikovanje pokojninskih schem. Glede um, investicij. Uh, se strinjam s gospodom Menkentajer glede omejitev um, na nereguliranih eh, trgih. Eh, Pripričan sem, da bomo tudi tu našli rešitev, kar se tiče eh, družinam prijaznim politikam na področju pokojnin. Tu se strinjam, da je to zelo pomembno vprašanje in ta direktiva je najprimernejšo še mesto za to, da se to uredi. To mora biti tudi predmet razprave na nacionalni ravni, kajti uh, na tej ravni se obravnavajo določbe, ki opredeljujejo sam sistem. Tu govorimo o upravljanju in o preglednosti in ne o samih eh, opredelitvah sistemov. Glede tega, kar pove gospa Labajova in drugi, eh, strinjam se, da je eh, treba Eh, ocaniti tiste določbe, ki niso skladne z načelom subsidijarnosti. Moramo biti tudi sorazmerni in srednjem se s tem, da lahko skupaj pogledamo, kakšen eh, sistem lahko uvedemo na področju ocene tveganja. Prepričan sem, da bomo tudi tu našli rešitev. Glede tega, kar je povedal gospa Gonzales, eh, ja, finančna kriza in način upravljanja je seveda vplivala na pokojninske ki sistem, ampak ne smemo si pa zatiskati oči pred demografskimi izzivi in o tem nihče ne govori. Tako v direktivi kot v poročilu eh, je jasno zapisano, da ta eh, sistem drugega stebra je komplementarni sistem, to ni nek napad na osnovni sistem pokojninskega zavarovanja. Srednja se s komisijo, treba je diversificirati, vsi trije stebri, prvi, drugi in tretji so pomembni. Vsi si prizadevamo za dosego istega cilja, se pravi dostojanstveno uh, staranje uh, in uh, Strinjam se z gospodom Menkentajer glede madmaja 132 in 133. Strinjam se, da je treba eh, zagotoviti ustrezno obravnavo kvalifikacij. Glede ocene tveganja v amandmaju 137, eh, spomnili se boste, da sem v svojem poročilu predlagal podoben amandma in glede skupine na visoki ravni se povsem strinjam, da je to ena izmed težav, s katero se moramo spopasti. Torej, na koncu vsem se zahvaljujem za vaše prispevke in zelo se veselim dela na tem v prihodnih tednih. Hvala. Hvala lepa poročevalcu, hvala lepa poročevalcem v senci in članom odbora. Spomnila bi vas samo na to, da je 28. Eh, maj datum za glasovanje o tem poročilu. Eh, s tem zaključujemo jutranje.